Dear colleagues, spoštovani kolegi, lepo vas prosim, da zasedete svoje mesta. Tako da lahko začnemo. Danes se sestaja odbor za regionalni razvoj. Najlepša hvala. Lepo pozdravljam vsi, vse lepo pozdravljam po počitnicah, upam, da smo pripravljeni na dobro delo v drugi polovici leta. Časa nas še zelo veliko dela in imamo predvsej natrpan dnevni red za današnji in jutrišnji sestanek. Najprej bi vas vprašala, ali lahko spremete današnji dnevni red, ki smo ga že razposlali. Ima kdo kakšen predlog? No, I see. Zdi se, da ne. Dnevni red je sprejet. Tako da lahko nadaljujemo z naslednjimi točkami. Druga točka zadeva sprejetje zapisnika seje 7. julija 2014 in 23. julija 2014. Te dokumente imate v svojih mapah Kot ponovadi, če temu nihče ne ugovarja, predlagam, da ta zapisnika potrdimo. Kdo temu nasprotuje? Gre torej za sprejete zapisnika z prejšnjih sej. Ne, najlepša hvala. Zapisnika sta sprejeta. Tretja točka. na našem dnevnem redu je sprejetje osnutka časovnega razporeda seje odbora regi za leto 2015. Osnutek časovnega razporeda za leto 2015 imate med svojimi dokumenti in povedati moram, da so storitve odgovorne za organizacijo sej za zagotavljanje tolmačenja in pa rezervacijo senih dvoran podale predlog. Ta predlog moramo potrditi. Morda imate kakšno pripombo glede tega predloga, glede časovnice za sestanke, ima kdo kakšen predlog. Nobenega predloga. torej lahko časovni razpored sprejmemo. Četrta točka sporočila predsednice. Tukaj imam za vas presenečenje, nobenih posebnih sporočil nimam. Tako lahko nadaljujemo kar s peto točko na našem dnevnem redu. Gre za izmenjavo mnen z gospodom Gracijanom Delerijom, državnim sekretarjem pri predsedniku vlade, o prednostnih nalogah italijanskega predsedstva sveta. Kot veste, vedno povabimo relevantnega ministra naj obišče naš odbor, ko gre za izmenjavo mnen o prednostih nalogah predsedstva sveta. Danes nam je v veliko čast, da lahko z nami gospod Graciano Del Rio, državni sekretar pri italijanski vladi, ki je začela z delovanjem 1. julija. To je zelo težavno obdobje in gospod sekretarjev želimo veliko uspeha med delom. Gospod Delrija je eden višjih sodelavcev predsednika vlade, trenutno odgovoren za kohezijsko politiko. V letih 2013-2014 je bil minister za regionalne zadeve v vladi gospoda Lete. In skoraj desetletje je preživel kot eh, župan Reggio Emilije. Dobro pozna torej regionalno in kohezijsko politiko. Ima torej zelo impresiven življeni pis in z veseljem bomo prisluhnili njegovim, mislim, o regionalni politiki. Predlagam, da nadaljujemo. Tako. Najprej naj bi državni sekretar podal kratko predstavitev, 15 minut, približno predstavil prednostne naloge italijanskega predsedstva na področju, za katero je odgovoren naš odbor. Potem pa se bomo pogovorili o tem še v dveh krogih razprav. Najprej bomo začeli s koordinatorji. Do pol petih bomo razpravljali o tej točki na dnevnem redu. Zdaj pa z veseljem predajam besedo gospodu Deleriju. Izvolite. Thank you very much, uh, uh, president Mijajlova. Najlepša hvala. Spoštovana predsednica, spoštovani poslanci, v veliko čast mi je, da sem lahko danes v Evropskem parlamentu, da predstavim program italijanskega predsedovanja svetu Evropske unije. Osredotočil se bom na kohezijsko politiko in pogovarjali se bomo o vprašanjih, ki se vam zdijo na tem področju najpomembnejša. Dialog z Evropskim parlamentom in še prav posebej z odborom za regionalni razvoj je zame zelo pomemben eh, zaradi mojih neposrednih pristojnosti na področju kohezijske politike. In italijansko predsedovanje namerava izkoristiti to možnost sodelovanja z vami. Naj se osredotočim na tri tudi tri točke, preden eh, začnemo z razpravo. Najprej se bomo osredotočili na program italijanskega predsedovanja na področju kohezijske politike. E, torej bom na kratko spregovoril o nekaterih temeljnih vidikih eh, zakonodajnega svežnja 2014 do 2020 in zaključil bom s pobudami, mm, ki jih nameravamo sprejeti na področju kohezijske politike tekom italijanskega predsedovanja. Prva točka je program italijanskega predsedovanja na področju kohezijske politike. Zatem, ko je, oziroma trenutku, ko je Italijan, Italija prevzela predsedstvo svetu Evropske unije, se je začelo tudi novo politično življenje evropskih inštitucij. Prišlo je do sprememb v Evropskem parlamentu, pričel se je nov eh, mandat eh, in eh, do sprememb je prišlo tudi v komisiji in v svetu italijansko predsedovanje želi zagotoviti neprekinjeno delo evropskih inštitucij v tem pomembnem prehodnem obdobju. Kar zadeva gospodarski in socialni položaj, se sicer kažejo prvi znaki izboljšanja, ampak kljub temu zadnji podatki Eurostata o brezposelnosti in o zaupanju potrošnikov eh, še zmeraj kažejo na to, da bodo potrebni nadaljni ukrepi. Situacija, eh, situacijo lahko povzamemo z nekaterimi podatki. 25 milijonov žensk in moških je brezposelnih eh, in 5 milijonov teh brezposelnih je starih manj kot 25 let. Četrtina prebivalcev Evropske unije četrtini prebivalcev grozi revščina in pa eh, socialna izključenost. Šesto poročilo na temo eh, kohezije ekonomske in pa eh, socialne situacije predstavlja odlične temelje za pripravo načrtov za prihodnost. Med letoma 2008 in 2013 so javna vlaganja v Evropski uniji upadla za 20 odstotkov in ta padec bi bil seveda še višji, če ne bi bilo ustrezne podpore kohezijske politike. To so podatki, ki kažejo, da se spopadamo z velikimi eh, težavami. In eh, te težave se na različen način kažejo v različnih regijah in v različnih državah članicah Evropske unije, kot v tem odboru tudi zelo dobro veste. Naj eh, še enkrat povdarim, da smo eh, v Italiji imeli možnost eh, organizirati zadnji Evropski forum na temo kohezije. Zato si želimo tudi v prihodnosti prizadevati za nadaljen pozitiven razvoj na tem področju. V središče svojih prednostnih nalog smo postavili gospodarsko rast in zaposlovanje, približanje Evrope državljanom eh, in pa eh, vlogo Evropske unije kot eh, globalnega akterja. Seveda se ta odbor najbolj osredotoča na gospodarski razvoj in pa boj proti brezposelnosti. Zaradi tega bi rad izpostavil pomembnejše vidike v programu italijanskega predsedstva za tega področja. Prvič, proces eh, oživitve evropskega gospodarstva v okviru strategije Evropa 2020, eh, ki jo bo Evropska komisija zaključila prihodnje leto, predstavlja pomemben korak v tej smeri. Zato uspodbujemo razprave na to temo na različnih ravneh. Želimo namreč okrepiti učinkovitost strategije Evropa 2020. Zato bomo organizirali tudi posebno sejo, eh, ki jo bomo posvetili temi kohezije v svetu za splašne zadeve novembra. K temu se bom vrnil v zaključku. Drugič, gospodarski in pa socialni razvoj eh, monetarne unije. Na to se bomo še prav posebej osredotočili v naših prednostnih nalogah in sicer bomo organizirali tudi eh, neformalno ministersko srečanje ministrov, ki so odgovorni za kohezijsko politiko in osredotočili se bomo na temo gospodarskega upravljanja in pa kohezijske politike. Poleg tega bo italijansko predsedstvo sprejelo tudi ukrepe za vzpostavitev rasti za boj eh, proti brezposelnosti, še prav posebej eh, brezposelnosti med mladimi. Želimo se osredotočiti še prav posebej na industrijo in zato bomo eh, podprli tudi vse pobude Evropske unije na tem področju, še prav posebej z jamstvo za mlade in pa pobudo za zaposlovanje mladih. Kohezijska politika bo pri tem seveda igrala pomembno ulogo. Kohezijska politika je po našem mnenju politika, razvojna politika Evropske unije in eh, je ključnega pomena za izvajanje strategije Evropa 2020. Ključnega pomena je tudi za projekt evropske integracije. Zagotavlja lahko trajnost. Podpora tega odbora regionalnemu razvoju je bila zmeraj uh, zelo dobra in prepričan sem, da, boste, uh, da nam boste to podporo izkazali tudi v prihodnosti. Evropska unija mora seveda pomagati pri regionalnemu razvoju, vendar pa eh, morajo vsi akteri prevzeti svojo odgovornost. In to je tudi sporočilo, eh, ki ga je podal Evropski svet junija eh, in sicer v okviru strateške agende Evropske unije za naslednjih pet let. Ta strategija se osredotoča na rast in eh, konkurenčnost. Prihodni predsednik komisije Juncker, ki mu želim pri upravljanju njegovega dela vso srečo, je obljubil dodatna ulaganja v višini 300 milijard evrov v prihodnih treh letih. Tudi predsednik eh, Evropske banke Draghi je pred kratkim poudaril, kako zelo pomemben je obsežen program eh, javnih ulaganj. Podpora Evropske centralne banke je pri tem eh, ključnega pomena, poleg tega pa bodo seveda, pomagati, bodo seveda morale pomagati tudi države članice. V Italiji recimo izvajamo številne reforme, Eh, ki so vezane na strategijo Evropa 2020 in na zagotavljanje konkurenčnosti. Izvajamo recimo ustavno reformo, reformo javne uprave, sodstva in pa eh, trga delovne sile. Da bi ponovno zagotovili eh, rast, moramo izkoristiti kohezijsko politiko. Potrebno je uporabiti strukturne sklade. To zahteva tudi eh, strateška agenda Evropske unije, ki jo je podprl tudi Evropski svet. Na ta način bomo lahko zagotovili više vlaganja. Poleg tega pa bi morala revizija strategije Evropa 2020 zagotoviti priložnost za boljšo vključitev kohezijske politike. Sedaj pa prehajam k drugi eh, točki eh, svojega prispevka in ta točka se nanaša na zakonodajni eh, predlog 2014 do 2020. Po težavnih pogajanjih, ki so trajala več kot eh, dve leti, smo sprejeli kohezijski svežen za obdobje 2014 do 2020. Zahvaljujem se svetu in parlamentu eh, za opravljeno delo na tem področju, ki je ključnega pomena tudi za evropske državljane. Prispevek Evropskega parlamenta je bil pri tem ključnega pomena. Evropska unija ima sedaj za obdobje 2014 do 2020 na voljo 366 milijard evrov za javna vlaganja. Pri tem je seveda potrebno zagotoviti tudi nacionalno eh, sofinanciranje oziroma sofinanciranje na nacionalni ravni in zatem bi zagotovili Eh, sredstva eh, v višini več kot 450 milijard evrov. Izkoristiti moramo potencijal, ki ga ponujejo ulaganja eh, kohezijske politike. In zato moramo poskrbeti tudi za ustrezen nadzor nad javnimi financami. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. oktober 2013 ki eh, govori o vplivu eh, upravljanja regionalnega proračuna eh, na strukturne sklade Evropske unije, pri tem predstavlja pomembno analizo. To je ključnega pomena tudi za izračun skladnosti z paktom stabilnosti in rasti. Ta tema se mi zdi zelo pomembna eh, in je tesno povezana tudi z gospodarskim upravljanjem. Še bolj pa seveda z evropskim semestrom in pa z makroekonomskim pogojevanjem. O tem eh, bomo razpravljali na eh, neformalnem srečanju ministrov 10. oktobra. Tema tega srečanja bo ravno dopolevanje med kohezijsko politiko in pa gospodarskim upravljanjem. upravljanjem. Eh, kar je bilo tudi v središču eh, razprave na zadnjem Evropskem forumu na temo kohezije. Z veseljem eh, bomo prisluhnili seveda tudi prispevku predsednice Mihajlove na to temo. Izpostavil sem kvantitativne podatke glede zakonodajnega svežnja za obdobje 2014 do 2020, vendar naj eh, povdarim, da je pomembna tudi kakovost eh, projektov in pa izvajanje eh, projektov. In to bo ključnega pomena v prihodnosti, če želimo zagotoviti vlaganja in pa pozitivne rezultate, ki si jih obetamo. V prvi vrsti si je potrebno bolje zastaviti cilje in eh, to je tudi ključna točka predloga Evropske komisije, eh, ki sta ga eh, podprla tudi Evropski parlament in Evropski svet v svojem zakonodajnem svežnju. V središču morajo biti pozitivne spremembe, tako da bomo zagotovili ulaganja za državljane in eh, podjetja v okviru kohezijske politike. Pri tem se je potrebno sredotočiti predvsem na raziskave majhne in srednje velika podjetja, podnebne spremembe, izobraževanje in tako naprej. Zagotoviti je potrebno večjo učinkovitost uh, in povezati uh, prejemnike. Uh, pomoči v okviru te politike eh, z vlagatelji. Poleg tega je pri strategiji 2020 potrebno upoštevati tudi specifične karakteristike posameznih držav. Potrebno je poskrbeti za tematsko osredotočanje, in eh, povezati eh, politiko z eh, partnerstvom in z novim evropskim poslovnikom. Dovolite, predsednica Mihajlova, da se zahvalim za kompromis, ki je bil dosežen na zadnjih pogajanjih v zvezi z temi novimi normami. Zatem je prišlo do sprememb eh, norm, ki so bile predvidene glede makroekonomskega pogojevanja. In eh, te spremembe so neposreden rezultat eh, pogajalskih dejavnosti Evropskega parlamenta. Delovanje Evropskega parlamenta je bilo pri tem ključnega pomena za načrtovanje obdobja 2014 do 2020. do sprememb eh, bo prišlo že eh, v naslednjem obdobju zagotavljanja sredstev za posamezna tematska področja. In sedaj k tretji točki. Italijansko predsedstvo želi izkoristiti novo priložnost sodelovanja med evropskimi institucijami. Zatem želimo zagotoviti še bolj učinkoviti učinkovit prispevek kohezijske politike. Naj predvsem eh, poudarim, da eh, želimo pomagati pri izvajanju delegiranih aktov, eh, ki eh, so že predvideni v uredbah in ki jih bo Evropska komisija sprejela eh, v času našega predsedovanja. Nadaljevali bomo z odličnim delom, ki ga je na tem področju že opravilo grško predsedstvo na političnem področju je naš eh, najpomembnejši načrt uspodbujanje strukturirane politične razprave na temo kohezijske politike. Kot eh, veste, je v situaciji, v kateri se nahajamo, kohezijska politika ključnega pomena. Predstavlja tretjino proračuna Evropske unije, vendar eh, pa nima ustreznega formalnega političnega okvira. Ta politika je dozorela tudi z pomočjo pobud grškega predsedstva, ki jih je eh, podporil tudi komisar Han. Zelo dobro bi bilo, če bi v središče razprave postavili učinke kohezijske politike na izvajanje strategije eh, Agenda 2020. Polsko predsedstvo je leta 2011 sprejelo pobudo, eh, ki nam bo služila kot temelj za eh, prihodnjo sejo Eh, na temo kohezijske politike v okviru sveta za splošne eh, zadeve, ki bo potekala 19. novembra. Takrat se bomo osredotočili na kohezijo in eh, na potencial, ki ga kohezijska politika ponuja na področju zagotavljanja rasti. Prednosti redne politične razprave na to temo so zelo jasne in pomene kohezijske politike se zavedata tako komisija, eh, kakor tudi Evropski parlament. Dialog eh, mora biti eh, ključnega pomena za sprejemanje pobud, za pripravljanje zamisli in v določeni meri tudi za sprejemanje odločitev. vse to eh, je eh, posledica rezultata pogajanj o zadnjem večletnem finančnem okviru za obdobje 2014 do 2020. Ta pogajanja so namreč potekala na eh, načelu better spending. Izvajanje programa bo povezano z različnimi poročili Evropske komisije in eh, spomladi pričakujemo tudi poročilo o izvajanju strategije Evropa 2020. Nova pravila na področju makroekonomskega pogojevanja eh, pa so neposredno povezana tudi s dialogom z Evropskim parlamentom in z odločitvami, eh, ki jih bo moral sprejeti svet glede na predloge Evropske komisije. italijansko predsedovanje želi zagotoviti gladek eh, prehod eh, v času eh, sprememb iz enega sistema na drugega. Mislim, da bo šesto poročilo na temo kohezije odličen temelj za razpravo na eh, temo kohezijske politike v prihodnosti. Razpravljali bomo o različnih programih, eh, ki jih nameravamo pripraviti za prihodnost. Kot sem dejal, eh, bo odlično priložnost predstavljala tudi revizija strategije Evropa 2020. Pripričan sem, da vse te prednostne naloge kažejo, kako zelo pomembna se italijanskemu predsedovanju zdi kohezijska politika, predvsem na evropski ravni. Ključnega pomena je zagotavljanje rasti in zaposlovanja. Sedaj pa se že veselim razprave z vami. Najlepša hvala. Thank you. Thank you so Najlepša hvala. Zahvaljujem se vam za to predstavitev. Zdaj imamo dovolj informacij za začetek razprave in besedo najprej dajem koordinatorjem. Gospod Van Nistelrooy, najlepša hvala. Dva kroga razprav naj bi imeli in čim več prispevkov poslancev, če bo le možno. Čim krajši bom, najlepša hvala za vse informacije in pa za upravljeno delo. Nekaj krajših pripombi vam če naj bi imeli neformalni ministerski vrh ministrov za regionalno politiko, potem vas prosim, da se ne ozirate le naprej, ampak se zazrete tudi nazaj. Šesto kohezijsko poročilo vsebuje veliko informacij, vendar pa moramo tukaj predvsem obravnavati vidik plačil. Kar sem slišal med tem forumom šesti kohezijskih poročilov, se govorijo o dolgoročni in politiki o milijardah novega denarja, ki naj bi ga imeli na voljo, ki naj bi ga zagotovila nova Evropska komisija. Že v redu, vendar pa si moramo ogledati, kako vse skupaj poteka, kako se izvajajo tudi plačila. Zanima nas tudi, kakšna je situacija v Italiji. Veliko stvari se prenaša v leto 2015, veliko novih računov pregledujemo tudi različne programe, s čimer naj bi začeli delo v naslednjem ciklu, v naslednjem letu. In vsi smo že zmedeni glede tega, kako evropske institucije delujejo v plačilnem smislu. Situacija se je bistveno poslabšala v enem letu. Zaveze so ena stvar, plačila pa nekaj drugega. In v tem je težava. Če si želimo pridobiti zaupanje naših ljudi, zaupanje podjetij, javnih organov, ki tudi sofinancirajo politiko, potem pa Evropska unija ni pripravljena plačati, mislim, da se moramo najprej pogovarjati o tem. To je treba razčistiti. Želeli bi se govoriti o nekakšnih odkritih, transparentnih zavezah v sodelovanju z institucijami. Nas pa zanima, ali razmišljate tudi o večji udeležbi, naprimer, odbora regi v tej razpravi. Pripravljeni smo seveda sodelovati tudi pri uh, vaših pobudah. Imeli naj bi dva neformalna vrha ministrov, to je zelo pomembno, sem pa želel upozoriti na to vprašanje plačil. Plačila nikoli ne prispejo v evropske programe. In če prihaja do zamud pri plačilih, so tukaj hude težave. Imamo celo direktivo vezano na to. V 30 dnevih je treba plačati. Vendar pa se to ne zgodi ali ni to pravilo, ki bi ga morali upoštevati, to je bistvenega pomena za sveta, mislim. Najlepša hvala, gospod von Nislerov, gospod von. Dobro, samo preveriti sem želel pri koordinatorju, ali je v redu, če podam svoje pripombe. Tudi jaz moram preveriti. Najlepša hvala za vaš predstavitev. Najprej bi se navezal na to, kar je povedal gospod von Nistelrooy o proračunu. Kot pravi komisija, naj bi konec 2013 imeli 23 milijard evrov zamud v plačilih in komisija nam je povedala, naj bi tudi letos imeli zamude v višini 18 milijard evrov in to bo povzročalo precej težav upravičencem. Ali gre tukaj za lokalne organe, za regije, univerze, nevladne organizacije, podjetja ali pa to lahko povzroča tudi težave zaradi samih zamudnih plačil. Mislim, da boste imeli v naslednjih mesecih bistveno logo pri tem, da opozorite na to problematiko do pozorice tudi druge države članice. Številne države članice to stališče priznavajo, to situacijo, nekatere pa tega ne priznavajo. In imate ključno vlogo pri tem, da prepričate države članice, da obstajajo bistvene težave pri pričilih. Če ne boste storili ničesa, s čemer bi to lahko razrešili, potem se bodo nevladne organizacije, podjetja in upravičenci pritoževali zaradi zamudnih plačil. In vprašanje, tako kot pravi gospod Falnistrove, za vas je, kako boste vi na svetu obravnavali to težavo in prepričali druge države članice, da se je treba soočiti tudi z zamudami pri plačilih. Potem pa še drugo, glede pobude za zaposlovanje mlade, kar so menili tudi v okviru prispevkov Evropske unije k schemi jamstv za mlade. No, niso vse države članice začele za izvajanjem teh programov in nekatere že države članice nasploh ne bi uporabile sredstev za vzpostavitev scheme za jamstva za mlade. Ta denar bodo uporabljali za že obstoječe scheme. In mislim, da obstaja tudi pomankljivo usklajevanje med državami članicami. Ena država članica počne nekaj druga, nekaj drugega in mislim, da boste imeli vi v prihodnosti ključno vlogo pri tem, da boste zagotovili, da bosto, bodo vse države članice delovale usklajeno, skladno in da bodo čim bolje skušali uporabljati tudi sredstva iz sklada kohezijske politike. Znova me torej zanima, kaj boste naredili za to, da boste zagotovili, da bodo vse države članice sprejemale usklajene ukrepe in črpale vsa sredstva na najboljši način. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Lujer. So you, Mr. Jakovčić. Gospod Jakovčić. Dobar dan i poštovanje. Dobar dan. Seveda pričakujem od italijanskega predsedstva, da bo del pozornosti posvetilo tudi sredozemlju. Sam prihajam iz eh, te regije, iz Hrvaške. Smo sosedje in kot seda, sosed vam lahko rečem, da imamo skupno morje, delimo si morje in zato me res zanima, kako bo potekala, potekalo sodelovanje na Jadrano naprej. E, tu me zlasti zanima povezava z jadransko-jonsko strategijo, ki jo pripravljate, ki bo kmalo tudi stekla. In, e, pričakujem tudi, zanima me, ali bo ta strategija vplivala tudi na druge udeležence. E, zanima me tudi, ali se bo sta s tem ukvarjala tudi gospa Keto in gospod Han, kaj, v, tudi v smislu širitve EU. Pričakujem jasen koncept od Italije v tem pogledu. Tudi zato, ker imamo skupne eh, vode, skupne valove, skupno morja. Drugo vprašanje je pa bolj splošne narave. V tem parlamentu sem nov poslanec. Vi imate izkušnje tudi v izvršnem delu oblasti. Sam sem presenečen nad tem, kako malo se komisija ukvarja z vprašanjem turizma in kako malo se tudi parlament ukvarja z vprašanjem turizma. Eh, turizma. In kako si vi predstavljate, eh, kakšno vlogo naj ima turizem? Kaj ti že do sedaj je turizem pote, pomemben za Italijo in za Evropsko unijo? Ali bi skozi kohezijsko politiko mogoče bi bilo tudi eh, krepa, krepiti turizem, s tem tudi gospodarstvo na splošno na jugu Evrope, kjer je veliko mladih brezposelnih? turizem je priložnost tudi za tiste, ki niso tako zelo izobražene, kajti turizem je tašna gospodarska panoga, ki daje možnosti za poslitve. Imate eh, kakšne konkretne ideje o tem, kako bolj spodbujati te, tu, turizem v evropski gospodarski politiki? Najlepša hvala, gospod Jakočič. Zdaj pa besedo predajam gospodu podpredsedniku, gospodu Omržiju. Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovani kolega, omenili ste politični pomen regionalne politike in naš odbor se seveda še posebej poglobljeno ukvarja s to razsežnostjo, s tem vidikom in tem smo namenili tudi veliko pozornosti med razpravami. Ste pred odborom, kjer se nahajamo sami prijatelji regionalne politike, vendar tako kot jaz se prav gotovo zavedate, da nekateri tudi ugovarjajo razvojo te politike. In zato menim, in tukaj se strinjam z vami, da je bistvenega pomena, da ponazorimo učinkovitost skladov za kohezijsko in regionalno politiko, da zagotovimo tudi ustrezno preglednost in transparentnost ter sam nadzor, zato da se bomo lahko soočili tudi z različnimi kritikami te politike, politike kritikami, ki so pogosto neutemeljene. Vsi si zastavljamo vprašanje, to velja za vse koordinatore. Kako je s temi 23 milijardami evrov dolga, ki bremeni naš proračun? To prav gotovo povzroča določene skrbi glede plačil. Trenutno se dogaja nekakšne mahinacije, akrobacije, ki omogočajo izplačevanje, vendar pa mislim, da bo to prav gotovo imelo zelo hude posledice za regije. Kaj namerava torej vaše predsedstvo v tem smislu? Potem pa še zadnje, na kar sem želel opozoriti, to zadeva, to čemu rečemo povezava med strukturno politiko in gospodarskim upravljanjem. Z drugim besedami mislim, da gre tukaj tudi za makroekonomsko pogojevanost. Zanima me, torej, kakšno so različna stališča znotraj Evropskega sveta glede tega vprašanja. Ali obstaja enotno stališče glede povezave med gospodarskim upravljanjem in pa strukturnimi skladi, ali pa se tukaj pojavljajo različni pristopi. Pridružujem pa se tudi komentarjem gospoda Fanistodroja, da je treba povezovati odbora regij tudi z različnimi političnimi srečami, ki jih predvideva vaše predsedstvo. Torej, predvideti tudi udeležbo našega odbora. Hvala. Thank you. And now give a floor to Miss Madame Vana. Zdaj pa predam besedo gospe Vani. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte mich natürlich auch den Fragen meiner Najlepša hvala. Sama bi se pridružila vprašanjem svojega predhodnika, kar zadeva neporavnane račune. Eh, to predstavlja eh, pomemben vidik na področju kohezijske politike in tukaj gre za vprašanje zaupanja v Evropsko unijo, zaradi tega nujno potrebujemo rešitev. Moje vprašanje pa se nanaša na vaš eh, program vlaganja 300 milijard evrov. Tukaj gre za načrt eh, predsednika Junkarja in to je ključna točka eh, njegovega načrta. Eh, in zanima me, kakšna je vloga trajnostne rasti v tem programu. Veliko ste govorili o rasti in enkrat ste omenili tudi trajnostno rast, zato me zanima, kakšna je vloga trajnostne rasti v tem programu kako zelo pomembna so trajnostna vlaganja, vlaganja v trajnostno eh, vzdržno gospodarstvo in eh, vlaganja v boj proti podnebnim spremembam. Poleg tega me zanimajo tudi ukrepi za boj proti brezposelnosti med mladimi. Izpostavili pa ste tudi javna vlaganja. Tukaj menim eh, predvsem. Tukaj govorim predvsem o javnih storitvah, ki so ključnega pomena na ravni mest in zanima me, kako gledate na pomen javnih storitev. Thank you. Thank you. And... Hvala lepa, gospoda Mato. Si, sí, buona sera. Ja, dober dan. No osredotočamo eh, se na iste teme, govorili ste o paktu stabilnosti, o prihodnih ulaganjih, o novih industrijah. In eh, ena izmed eh, najbolj pomembnih industrij je turizem, kot je dejal že kolega pred mano. Dejali ste, da boste organizirali sejo ministro in mislim, da se bi morala ta osredotočiti poleg pakta stabilnosti tudi na strukturne reforme. Strukturne reforme morajo zares biti strukturne in eh, morajo koristiti državljanom. Hvala. S tem smo zaključili prvi krok vprašanj in dajem vam besedo. Prosim. Grazie. Eh... Najlepša hvala. Hvala lepa za vse prispevke. Najprej bom eh, skušal eh, povezati vprašanja, ki so bila zastavljena v tem prvem krogu. Zelo močno je bila izpostavljena tema plačil in to je vsekakor ena izmed najpomembnejših tem za zagotovitev učinkovitosti kohezijske politike Seveda, obveznosti same po sebi ne zadostujejo, če nimamo tudi sredstev za poravnavo plačil. Seveda je naša zaveza na tem področju popolna. Vemo, da je potrebno zagovarjati kohezijske sklade in sodelovali bomo tako z komisijo, kakor tudi z Evropskim parlamentom in veseli bomo vaše podpore na tem področju. Za to pomočjo bomo seveda skušali zagotoviti ohranitev tega dela evropskega proračuna. Seveda vemo, da je prišlo do znatnega znižanja evropskega proračuna in eh, deloma je do znižanja sredstev prišlo eh, tudi na določenih področjih kohezijske politike, ampak na srečo eh, je eh, bilo to znižanje sredstev zelo majhno. O tem se bomo pogovarjali na ministerski seji. In 19. novembra bomo tudi na seji sveta za splašne zadeve razpravljali o pomenu evropskih politik in o tej točki, ki bo ena izmed osrednjih točk naše razprave. Na vsak način si bo italijansko predsedstvo prizadevalo za rešitev vprašanja plačil. Zelo dobro se zavedamo problematike na tem področju. Potem pa je bila izpostavljena tema neskladnosti kar zadeva programe za zaposlovanje mladih. Seveda je potrebno zagotoviti koordinacijo med državami članicami, to je namreč velik evropski načrt eh, in eh, seveda je potrebno upoštevati tudi specifično situacijo posameznih držav članic. Veste, da imamo v Italiji zelo visoko brezposelnost. Eden izmed problemov, ki smo ga že izpostavili in ki ga bomo še izpostavili pri neformalni seji ministrov eh, za zaposlovanje, je uresničevanje pobude jamstva za mlade v okviru regionalnih projektov. In tukaj eh, največji izziv seveda predstavlja usklajevanje. To je ena izmed najboljših tem, s katero se bo potrebno soočiti. Gospod Van Nistelrojo bi rad zagotovil, da si bomo prizadevali z rešitev na področju plačil, kajti ne želimo zaiti v situacijo, kjer uh, majhna in srednje velika podjetja in uh, pa univerze ne bi imele ustrezne podpore. Gospod Jakočič je govoril o strategiji za sredozemlje. Delo na tem področju je bilo že upravljeno in seveda bomo v tej smeri tudi nadaljevali. Zagotovo je to tema, ki je zelo pomembna tudi za nas. Še prav posebej se osredotočamo na eh, gospodarstvo eh, povezano z eh, morjem, eh, na turizem in v zaključkih sveta se nameravamo ravno tako osredotočiti na eh, področje Jadrana. Gre seveda za izvajanje strategije za to področje in pa za usklajevanje. Turizem je zagotovo eden izmed eh, ključnih elementov za določene države, kot recimo za Italijo, in predstavlja priložnost za zaposlovanje. mislim, da lahko znotraj posameznih strategij, kot recimo strategije za Jadran, eh, najdemo tudi koristne elemente za vzpodbujanje turističnega sektorja. Podpredsednik Omrži je izpostavil tudi dejstvo, da obstajajo tudi izdajalci eh, regionalne politike, ne le privrženci regionalne politike. Vendar se moramo zavedati, da regionalna politika skuša zagotoviti inteligentna vlaganja, podporo eh, regionalnim eh, oblastem in pa trajnostni razvoj, torej Najboljši način eh, za zagotavljanje podpore je stabilno izvajanje kohezijske politike. Vsi tisti, ki eh, menijo, da je povezava med evropsko, nacionalno in regionalno politiko ključnega pomena, tako kot meni italijansko predsedstvo, eh, moramo nadaljevati z podporo tej politiki. Zagotoviti je potrebno seveda tudi učinkovitost eh, pri porabi sredstev za kohezijsko politiko. Potem pa še vprašanje glede eh, različnih stališč na področju eh, makroekonomskega prilagajanja. Ja, seveda, tukaj obstajajo različna stališča. Pri tem je seveda potrebno upoštevati tudi specifičen položaj v posameznih državah članicah. Gre za zaščitni mehanizem glede ukrepa, ki eh, je zbudil dvome v številnih državah članicah in ti dvomi so do določene mere upravičeni, vsaj po mojem mnenju. Pozabil sem ime nemške poslanke in zato se upravičujem. ne morem odgovoriti na vaša specifična vprašanja. Tudi mene zanima, kolikšna bo kvota namenjena eh, za trajnostni razvoj, za zaposlovanje v okviru teh 300 eh, milijard, ki jih je obljubil predsednik Juncker. Žal mi je, ampak predsedstvo v tem trenutku ne more odgovoriti na eh, to vprašanje. Mislim, da bo na to hmalo lahko odgovoril predsednik Juncker ko bo predstavil svoje poročilo. Mi pa si seveda želimo, eh, da bi bil ta načrt uresničen kar se da hitro. Potem pa poslanka Amato. Strukturne reforme in pa pakt stabilnosti. To sta dva vidika, ki sta pomembna za kohezijsko politiko. Seveda menim, da se strinjamo, da sta politiki za poslovanje in politika, da sta politika za poslovanje in politika rasti tesno povezani v Evropski uniji. In eh, seveda je strategija za ponovno vzpostavitev eh, rasti tesno povezana z zagotavljanjem eh, sredstev iz pakta stabilnosti za ulaganja, eh, ki so namenjena tudi boju proti brezposelnosti. Tukaj gre seveda za plot pogajen. Mislim, da bi lahko sedaj, ko imamo novo komisijo, dejansko uresničili to eh, pobudo, kajti mislim, eh, da bo to vodilo v eh, lažje izvajanje javnih ulaganj in v hitrejšo zagotovitev ponovne rasti. Hvala lepa. Minister, še 30 minut imamo za naslednji krok vprašanj. Nekaj kolegov se je že javilo k besedi. želijo postaviti vprašanja. Gospa Breson, imate besedo. Najlepša hvala, gospa eh, predsednica. Čisto na kratko. Izpostavili ste upad ulagan za 20 eh, odstotkov, gospod Lrijo, na eh, evropski ravni. Gre za evropsko povpreče, kar pomeni, eh, da je v določenih delih Evrope bil padec še večji. No in to je dober opis situacije. Podatki torej kažejo, da je situacija nekoliko drugačna, kot bi si želeli. Vse evropske institucije so potrdile tudi znotraj strategije 2020 eh, pomen ulagan za ponovno vzpostavitev rasti in zaposlovanja. Torej, kako nameravate v okviru svojih pristojnosti, seveda, izpostaviti to ključno politično vprašanje skupaj seveda vezano na 300 milijard, o katerih smo že govorili. Tukaj mora iti za dodatna sredstva. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za dopolnjevanje eh, med eh, kohezijsko politiko in pa eh, novimi programi, ki so načrtovani za prihodnost. To bo omogočilo državam članicam, eh, da eh, zagotovijo več sredstev za ulaganje. You, um. Hvala lepa, gospa Krejo. Ja, dank, ja, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Opravičiti se moram. Nažalost sem prišla nekoliko prepozno in zato sem zamudila vašo uvodno izjavo. Včasih 10 eh, minut daljši let, let pomeni eno urno zamudo ob prihodu v parlament, zelo žal mi je. Torej, če bom vam zastavila vprašanje um, in ste nanj že odgovorili, potem mi to kar povejte. No, rada bi spet spregovorila o neporovnanih plačilih. To ni uh, nov problem, o, na to nas državljani že kar nekaj časa opozarjajo in zaradi tega bi rada vprašala, ali ima italijansko predsedstvo kakšen konkreten predlog za uh, glede tega problema. Edini program ulaganja, ki ga ima Evropska unija, uh, nima ustreznih finančnih sredstev, torej tega programa ne moremo financirati. Uh, projekti so bili izvedeni, tako se je zgodilo v preteklosti, na koncu pa niso bili plačani in to ne vodi ravno v neko veliko zaupanje državljanov v Evropsko unijo. Če je le mogoče, bi rada bolj konkreten odgovor glede teh neporavnanih plačil. V svetu eh, je bila tema že veliko krat obravnavana, pa se nič premaknilo, zato eh, imam eh, zelo veliko upanje glede dela italijanskega predsedovanja. Potem pa partnerski sporazumi in operativni programi, ali predvidevate kakšno pobudo, ki bi omogočila državam članicam, če to seveda želijo da se obrnejo eh, na Evropsko unijo, če potrebujejo pomoč oziroma podporo pri eh, tovrstnih eh, sporazumih. Predvsej stvari se je spremenilo, nekatere države so bolj izkušene, druge so manj izkušene. V interesu držav članic je, da se pričnejo ti programi k malo izvajati. Vsi operativni programi še niso bili odobreni, le nekaj jih je bilo odobrenih. In uh, to predstavlja precejšen zaostanek, kar seveda ni v veliko pomoč pri izvajanju pobud za boj proti brezposelnosti med mladimi. Imate mogoče kakšno pobudo, kakšno uh, prehodno določilo, ki bi omogočilo podaljšanje prejšnjega obdobja eh, z novimi sredstvi. Ali pa ehm, pač menite, da se moramo držati pravil in da se mora staro obdobje izteči, eh, žrtve pri tem pa bodo seveda regije in občine. Hvala lepa, besedo dajem eh, podpredsedniku odbora, gospodu Gocolinu. No, l'ultima osservazione. Zadnja pripomba je bila zares eh, zelo relevantna. Imamo namreč dvojni problem eh, na evropski ravni. Namreč določene države članice izvajajo program eh, za obdobje 2007 do 2014, torej moramo razmišljati o pobudi, ki jim bo omogočila, da zaključijo z izvajanjem tega programa, ne da bi pri tem izgubile financiranje. Po drugi strani pa seveda tudi eh, ni eh, nobenih dvomov, da prihaja do zamud pri uh, sprejemanju partnerskih programov in zaradi tega se bo tudi uh, program za obdobje 2014 do 2020 eh, pričel izvajati z zamudo. Tukaj gre za več kot le nekaj mesecev. In to je uh, tema, ki ima dvojni pomen. Gre za res zelo zapleten problem, s katerim se bomo soočali v prihodnih tednih. Ugotovili bomo, da številni programi še niso zaključeni. Druga pripomba, ki sem jo želel uh, poudariti, pa je tema, ki izhaja iz velike razprave na temo pakta stabilnosti. pogosto govorimo o politiki vlagan eh, in o tem, eh, da je ta politika vlagan postavljena v preveč eh, tok okvir. V odboru regi smo o tem razpravljali že v prejšnjem eh, zakonodajnem obdobju, ampak nikoli ni bila izvedena študija, ne strani sveta, ne strani komisije, študija o stroških, ki jih plačujemo zaradi rigidnosti pakta stabilnosti in rasti. Koliko delovnih mest smo izgubili zaradi tega? Eh, kakšen odstotek bruto družbenega proizvoda? Torej, mogoče bi lahko razmišljali o študiji, tudi v sodelovanju z Evropskim parlamentom, mogoče bi za to lahko poskrbelo italijansko predsedstvo. Tako da bi pričeli z delom v tej smeri. Ne želim govoriti o podrobnostih, ampak mislim, da moramo pripraviti študijo o, o temah, o katerih pogosto razpravljamo, nimamo pa eh, možnosti, da bi sprejeli odločitve, če ne upoštevamo stroškov, zamud, do katerih prihaja zaradi pakta stabilnosti in rasti. Rečeno je bilo 20 odstotkov sredstev manj za vlaganja. E, tukaj gre za vlaganje, ampak kakšni so stroški, kakšni so dejanski stroški, e, če jih prevedemo v izgubo delovnih mest, e, v znižanje brutodružbenega proizvoda in tako naprej. Tukaj gre za to, da je kohezijska politika vezana na pakt stabilnosti in eh, rasti in eh, v zvezi s tem imamo zelo malo podatkov. Torej, pozivam italijansko predsedstvo, da eh, pričnejo s projektom na tem področju. Tako bomo vsi bolje seznanjeni s tem. Hvala lepa, gospod Čiko. Prosim. Si, grazie, Najlepša hvala, gospa predsednica. Lahko se strinjam predvsem z zadnjim prispevkom. Vendar pa, gospod državni sekretar, mislim, da moramo imeti tudi strateški pristop k temi, ki ste jo predstavili. Na evropski ravni imamo tri pomembne politike. Politiko zaposlovanja, politiko rasti in politiko boja brezposteljnosti proti mladim. In tukaj ne smemo pozabiti na majhna in srednje velika podjetja smemo pozabiti tudi na regionalne razlike eh, znotraj Evropske unije. 99 odstotkov majhnih in srednje velikih podjetij skrbi za rast, za ustvarjanje novih delovnih mest. Ampak naj tukaj spostavim še eno neenakost in sicer neenakost spolov. To mislim, da je še ena ključna tema znotraj kohezijske politike Evropske unije. Študije, ki so bile izvedene, pravijo, da bi lahko prišlo do takojšnjega dviga bruto družbenega proizvoda, če bi imeli zagotovilo za ulaganja v kakovosten preskok na področju enakosti spolov pri zaposlovanju. Ne želim govoriti o drugih specifičnih vedikih, ampak mislim, da bi moralo italijansko predsedstvo opozoriti tudi na vlogo tega vidika. To je namreč povezano eh, z dostopom eh, do sredstev. Želimo boljšo preglednost, želimo poenostavljeno pravila in želimo tudi možnost, izvajanja teh politik, in tukaj seveda spet govorim o neporavnalnih eh, obveznostih. Mislim, da moramo govoriti ne le o prihodnosti, ampak tudi o trenutni situaciji, kajti mladi, podjetja in vsi tisti, eh, ki se trenutno nahajajo v grozljivi situaciji, potrebujejo preprosto pojasnilo in potrebujejo prevzem odgovornosti. Najlepša hvala. E, šesto poročilo o ekonomski socialni in teritorialni koheziji zelo jasno govori o tem kako velik pomen imajo kohezijska sredstva pri investicijah v deželah tudi ti, ti procenti so vse od dvajset pa tudi do osemdeset procentov javnih investicij sam prihajam iz slovenije in tudi v Sloveniji je večina javnih investicij v tem času pogojenih ravno z črpanjem kohezijskih sredstev. E, imamo ta problem, da je potrebno počrpati še približno eno tretjino vseh sredstev iz kohezijskega obdobja 2007-2013. Zato je to ta situacija, ko prihaja do zaostanka pri plačilih, ravno se v tem času v Sloveniji zelo problematična in ima tako država kot občine zelo velike probleme pri plačevanju. Zato tudi z moje strani apel <clears throat> da predsedstvo resnično na tem področju najde rešitve in da se na takšen način lahko zaključi to kohezijsko obdobje dva tisoč sedem dva tisoč trinajst prav tako pa prosim eh, predsedstvo da stori eh, korak naprej v tej smeri da se tistih zadnjih deset dežel ki držav ki še nimajo podpisanega partnerskega sporazuma spodbudi in da se na relaciji komisija države čim prej pride do tega partnerskega sporazuma da lahko potem v novem obdobju dva tisoč štirinajst dva tisoč dvajset čim prej začnemo s sprejemanjem operativnih programov in z novim črpanjem zato z moje strani ta dva apela najprej rešitev zaostankov pri plačevanju in drugo spodbuda komisiji in državam članicam da čim prej podpišejo partnerske sporazume in sprejmejo operativne programe. Hvala lepa, gospod Bogovič. Gospod Eterič. Hvala. Sorazmerno kratek bom, želim nekaj pojasnil. Zahvaljujem se vam pa zelo podrobno poročilo, ki smo ga slišali na začetku. Mogoče se motim, ampak ali ste rekli v svojem poročilu, da bo kohezivno eh, financiranje izključeno iz številk, ki govorijo o deficitu? To me zelo zanima, kako je to povezano z odgovornim računovodenjem, ampak še pomembnejše, kar je pomembno, eh, pristop, ki je usmerjen k rezultatom. S tem se strinjam, to se mi zdi pametno. Ampak kakšne rezultate iščete? Ali tu gre za kenzijansko politiko, politiko trošanja? E, kajti tu imamo petindvajset milijonov nezaposlenih po eu e, in ali bodo ti e, našli potem zaposlitev ali pa razmišljate bolj v smislu federalne evropske države ali pa mislite da lahko oblikujemo določeno filozofijo ki bi obe stvari obe usmeritvi združila in če bi mi to lahko pojasnili bi bil zelo hvaležen hvala lepa za to kratko vprašanje podpredsednik gospod Pavček. Eh, Hvala lepa. Gospa predsednica, imam zelo kratko vprašanje. Moje vprašanje se nanaša na uporabo kohezijskih sredstev. Kohezijska politika je glavno investicijsko orodje v Evropski uniji In namen kohezijske politike je podpirati majhna in srednja podjetja in eh, njen cilj je tudi zmanjšati brezposelnost, eh, spodbujati nizko oglično eh, gospodarstvo in tako naprej. Ampak moje vprašanje je naslednje. Sami ste omenili, da se ta sredstva ne uporabljajo tako učinkovito, kot bi bilo potrebno. In naš eh, cilj mora seveda biti, eh, Eh, te učinke povečati. Zato vas sprašujem naslednje. Kakšna urodja bo italijansko predsedstvo uporabilo ali obstajajo kakšna nova urodja, ki jih boste uporabili za to, da bi izboljšali učinkovitost kohezijskih eh, sredstev? To me zanima. Hvala. Thank you. Uh... Hvala. vprašanj ni več, če se ne motim. O, prosim, gospod Fito. Grazie. Molto rapidamente. Ja, najlepša hvala, čisto na kratko. Um, želim eh, podati bolj prispevek, kot pa zastaviti vprašanje. Mislim, da. Ta ne more biti opravičila za eh, negativna dejanja znotraj regionalne politike. Potrebno je zagotoviti jasnost in preglednost. Poleg tega pa je potrebno priznati eh, tudi določene napake in izboljšati način delovanja. Če tega ne bomo storili, eh, bi, bo to zelo velika napaka. Strah me je, strah, da teh 300 milijard, o katerih smo veliko slišali v prihodnih dneh, da teh 300 milijard, ki naj bi predstavljala dodatna sredstva, da če bodo uporabljena znotraj eh, iste scheme, znotraj istega proračunskega okvira, da bi eh, lahko vodila v zaskrbljujočo situacijo. Potrebujemo načrt, natančen, iz, eh, natančen načrt za uporabo teh 300 milijard. Potem pa naslednja točka. Pakt stabilnosti. Veliko je bilo povedanega o neporovnanih eh, plačilih za obdobje 2007 do 2013. Eh, veliko je bilo povedanega tudi o povezavi eh, novega proračunskega okvira z paktom eh, stabilnosti. In mislim, da je potrebno uh, poskrbeti za pospešitev uh, na tem področju. Le na tem, ta način bomo lahko ustrezno izkoristili sredstva v naslednjem proračunskem obdobju. To je ključnega pomena uh, za različna regionalna področja. Mislim, da se morate na to temo osredotočiti, kaj ti to v tem trenutku zares potrebujemo. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Fito. Ali želi še kdo besedo? Nihče. Hvala. S tem smo zaključili drugi krok vprašanj, sedaj predajam besedo vam, gospod. Torej. Zastavljenih je bilo kar nekaj vprašanj v povezavi z analizo pakta stabilnosti in rasti. Mislim, da je gospod Kocolino izpostavil, eh, da je potrebno razpravljati tudi o stroških, ki izhajajo iz eh, rigidnosti pakta stabilnosti in eh, rasti. In to je zanimiv pristop. Potrebno je ugotoviti, kakšen je bil vpliv eh, na rast v Evropski uniji v primerjavi z drugimi področji. Vendar pa. se moramo v svetu, kot sem omenil že v svojem prispevku, osredotočiti predvsem na to, da se pakt stabilnosti in rasti tolmači na ustrezen način. In sicer tako, da se upoštevata oba dejavnika, tako stabilnost, kakor tudi rast. Želimo si, in tako je bilo tudi rečeno, da se sredstva, ki so bila obljubljena, uporabijo kot dodatna, dopolnilna sredstva. In poleg tega je seveda potrebno zagotoviti usklajevanje med eh, financiranjem eh, na nacionalni ravni in financiranjem iz evropskih sredstev. Pri tem pa je potrebno uporabiti seveda tudi kriterij vpliva na bruto družbeni proizvod in zagotoviti določeno prožnost. Kot veste, že potekajo pogajanja, ki omogočajo določeno prožnost eh, pri izvajanju pakta stabilnosti in rasti. Pri tem je seveda potrebno upoštevati tako kvantiteto, kakor tudi kvaliteto. strateška vlaganja kot vlaganja v uh, infrastrukturo na evropski ravni, uh, so seveda vlaganja, ki v srednjeročnem in dolgoročnem pogledu vplivajo na razvoj novega gospodarstva in omogočajo bolj stabilen razvoj. Uh, Zato so ta vlaganja zelo pomembna. Tukaj govorim recimo o razvoju nizkoogličnega gospodarstva. Ali pa o uspodbujanju eh, politik eh, za, za poslovanje. Seveda niso vsa vlaganja koristna. Zato se je potrebno osredotočiti tudi na analizo e, programov e, iz prejšnjega obdobja. Šele na takrat bomo lahko natančno ugotovili, katere politike e, so se izkazale za dobre in so imele dejanski učinek. V prihodnih mesecih se bomo pogajali o nacionalnih operativnih programih in pa o regionalnih operativnih programih. In takrat bomo razpravljali tudi o tem. Seveda je tema učinkovitosti ključnega pomena in komisar Han eh, vam eh, bo lahko o tem povedal kaj več. Različice so že, uspele, so že eh, prevzele pogojevanje ex ante, torej da morajo vlaganja zagotoviti zaposlovanje in rast v prihodnosti. Veliko je bilo že storjenega na eh, tem področju in pogojevanje ex ante omogoča bolj učinkovita vlaganja. Naj odgovorim gospe Krel. Razumel sem, po tej razpravi, da je tema plačil eh, ena izmed najpomembnejših tem in na tem področju bomo morali energično delati. Zavedal sem se, da je to zelo velik problem, ampak nisem vedel, da eh, mu namenjate tako zelo veliko pozornost eh, in zagotovo si bomo na tem področju sedaj še prav posebej prizadevali. Seveda pa je potrebno povdariti tudi, da je potrebno najprej zagotoviti zdravo upravljanje eh, proračuna in šele potem bomo lahko zagotovili, eh, da bodo plačila tudi dejansko izvedena. kar zadeva partnerske programe in pa operativne programe, je seveda prišlo eh, do zamud zaradi tega, eh, ker eh, so bila sredstva zagotovljena konec decembra 2013 in logično je, da zaradi tega prihaja do zaostanka. Komisar Andor vam bi lahko o tem povedal kaj več. Vsaka država članica skuša storiti eh, najboljše, kar lahko. Mislim, eh, da zagotovo najboljši način reševanja te problematike ni predstavitev. Operativne programe je potrebno pričeti izvajati. najbrž prihajam iz države, ki ima največ operativnih programov v celotni Evropski uniji in mislim, da je bilo časa dovolj. Torej, eh, ne smemo več prelagati izvajanja teh eh, operativnih programov. To je spostavil tudi gospod Bogovič in eh, zagotovo mislim, da si moramo prizadevati za rešitev situacije na tem področju. Več je različnih hipotez, kar zadeva okrepitev vlaganj. In temeljna hipoteza ne vključuje splošnih klauzul ali pa klauzul za posamezne države. Potrebujemo skupno strategijo Evropske komisije, in potem lahko govorimo o kvoti sofinanciranja v uh, specifični situaciji ali pa v primeru uh, bolj strateških projektov. Vse vaše pobude, tudi tiste, ki jih je podal gospod Kocolino ali pa gospa Breso, pa tudi gospod Fito, vse te pobude so seveda zelo pomembne in jim bomo posvečali pozornost v prihodnjih mesecih. Ne zato, da bi imeli izjeme za posamezne države članice, ampak da bi zagotovili usklajeno strategijo. Mislim, da sem s tem bolj kot ne odgovoril na vaše vprašanje in na vaše pripombe. Zahvaljujem se vam za vaš prispevek eh, in zahvaljujem se tudi za vaše sodelovanje. Upam, da bomo uspešno sodelovali tudi v naslednjih mesecih. Hvala lepa, gospod Rio. To je bila zelo informativna izmenjava mnen in pogledov. Želela bi podariti, da so vsa vprašanja evropskih poslancev pomembna, zato ker so to vprašanja, ki si jih postavljajo tudi evropski državljani. Mi predstavljamo vsakodnevne težave povezane z regionalno politiko in njenim izvajanjem. To so vprašanja, ki se nanašajo seveda na plačila, ampak to so tudi vprašanja, ki so povezana z zaupanjem med državljani in Evropsko unijo oziroma evropskimi institucijami. In zato se vam zahvaljujem, zato, ker ste odgovorili na ta vprašanja. Zahvaljujem se vam za vašo odeležbo na našem sestanku in z veseljem vas bomo pri nas ponovno pozdravili. Hvala lepa. So we'll have few minutes. Nekaj minut odmora si bomo vzeli za to, da, gosta, da se gosta zamenjata in potem bomo pozdravili komisarja Hanna. Mm -hmm. Dear colleagues. Spoštovani kolegi in kolegice. Danes mi je v veliko čast, da je z nami gospod Johannes Han, komisar za regionalno politiko, udelil še srečanje našega odbora in verjetno bo šlo tukaj za zadnjo izmenjavo stališče v njegovi trenutni vlogi. Je tako, gospod komisar? Zdaj predajam besedo gospodu komisarju za kratek obvod oziroma predstavitev. ki ne, ne bi trajala dlje kot 15 minut. Potem pa dobijo besedo še poslanci, ki bodo lahko zastavili svoje vprašanja. Veliko veselje mi je, da je z nami danes komisar Han in s tem mu tudi predajam besedo. Izvolite. Najlepša hvala lepo pozdravljam vse. In če mi dovolite, še posebej toplo pozdravljam nekdanega kolega, gospoda Oli Rena, veselim, da je v odboru regije in prav gotovo mi bo lahko pomagal, če se bo poznaje pogovarjala o učinkih makroekonomske pogojenosti na to politiko. Na začetku pa bom zamenjal v nemščino potem pa naprej po angliško. Še enkrat prisrčno dobrodošli. Veselim me, da se danes z nekaterimi ponovno srečujem v uh, njihovi novi funkciji. Kot je dejala gospa predsednica, bo to danes moja zadnja priložnost da govorim eh, z vami eh, kot eh, komisar za regionalno politiko mislim, da smo leta imeli zelo dober delovni odnos in to lahko potrdijo tisti, eh, ki so v tem odboru že eh, več časa. Upam, eh, da se bo ta odnos nadaljeval tudi v tem sklicu. Evropska komisija in Evropski parlament eh, morata sodelovati na številnih področjih. V preteklih eh, letih je bilo kar nekaj eh, skeptikov glede dodane vrednosti regionalne politike. Jaz osebno pa nikoli nisem dvomil v to politiko, sicer se tudi ne bi potegoval za ta položaj, ampak kriza nas je prisilila k temu, da smo se bolj osredotočili na rast, na ustvarjanje novih delovnih mest. In danes mislim, da smo lahko vsi skupaj ponosni na to, kar eh, smo dosegli eh, z skupnimi prizadevanji. Mislim, da je Evropski parlament pri tem eh, zelo pomagal. Nekateri temu niste namenili le ure, ampak kar tedne in mesece in eh, skupaj smo poskrbeli za temeljito reformo evropske kohezijske politike. Uspeli smo eh, to politiko povezati tudi z strategijo rasti Evropa 2020 in eh, na ta način smo pokazali, da gre tukaj zares za politiko ulaganja. To skupno delo smo pričeli izvajati ob eh, pričetku velike eh, gospodarske krize, ki eh, je kmalo zauzela tudi celotno Evropsko unijo. Kljub temu nam je uspelo doseči dobre rezultate. Od leta 2012 nam je uspelo ustvariti 600 tisoč novih delovnih mest. Do konca leta 2015 bi moralo biti novih eh, delovnih mest še več, 1,4 milijona. 220 tisoč eh, projektov za majhna in srednje velika eh, podjetja smo podprli in 28 tisoč projektov za nova podjetja. Več kot 60 tisoč raziskovalnih projektov, in uh, na ta način smo ustvarili tudi uh, eh, 21 tisoč uh, novih delovnih mest na področju raziskav. Digitalna agenda je bila prav tako ključnega pomena uh, za več uh, kot uh, pet uh, milijonov ljudi smo zagotovili široko pasovni dostop. Kljub vsem prizadevanjem, pa je razkorak med eh, dobro razvitimi in manj razvitimi regijami eh, še zmeraj izjemno velik eh, oziroma se je še celo povečal. Nažalost moramo ugotoviti, da je prišlo do paca javnih ulagan v 227 od 274 regij in eh, zaradi pomankanja sredstev v javnih eh, proračunih vsaj polovica držav članic potrebuje vsaj v 50 odstotkih sredstva iz strukturnih skladov, eh, ko gre za javna ulaganja zato je pomembno tudi, da se ta eh, sredstva uporabljajo usmerjeno, potrebno pa je zagotoviti tudi preglednost in pa trajnost ulagan. Naj še enkrat upozorim na eh, temeljne vidike in sicer na agendo 2020, na agendo rasti, na eh, uvedbo ex ante pogojenosti s pomočjo katere bi eh, lahko zagotovili dejansko izvajanje projektov in pa tematsko osredotočanje s eh, pomočjo jasno določenih ciljev. Ključnega pomena je tudi učinkovitost regionalne politike, ta je seveda tesno povezana tudi z gospodarsko situacijo, regionalno politiko smo močneje eh, navezali na evropski semester. Naj pri tem eh, opomnim na to, da smo eh, bili pionirji novega makroekonomskega sodelovanja. Imamo novo strategijo za donovski prostor, ravno kar pripravljamo strategijo za Jadran in Jonsko morje in eh, tudi eh, številne druge projekte v številnih regijah Evrope je prišlo do preobrata in eh, številne regije Evrope so spoznale, da lahko dodano vrednost dosežemo z tesnejšo integracijo Evropske unije. To je tudi name naredilo velik vtis. Izpostavil bi rad tudi, da nam je uspelo uvrstiti eh, politiko mest eh, na evropsko raven. 74 odstotkov evropskega prebivalstva živi v mestih in Zato je potrebno zagotoviti enakost mest in uh, regij. Vendar pa seveda ne smemo gledati na ta dva elementa kot na dva nasprotujoča si elementa. To morata biti dva elementa, ki se dopolnjujeta, torej mesto in podeželje. Potrebno je seveda upoštevati tudi razlike. poročam lahko tudi, da nismo imeli jasne definicije in jasnih kriterijev, kar zadeva poročanje, ampak ob koncu zadnjega sklica smo ugotovili, da smo nekaj manj kot 40 milijard evrov namenili za mestna območja in podatki kažejo, da naj bi v prihodnem obdobju za to namenili več kot 50 oziroma okoli 60 milijard evrov. Na zadnje bi se rad zahvalil vsem tistim, ki ste se zauzemali za reformo eh, Evropskega solidarnostnega sklada, ki nam jo je uspelo eh, doseči in to pomeni tudi, eh, da bomo lahko po naravnih nesrečah hitreje zagotovili sredstva. Države članice so ustrajale pri tem, da je tudi ta pomoč uvrščena v ustrezen proračunski okvir, ampak kljub temu nam je uspelo postopek pospešiti. Tako da eh, smo ta postopek eh, zmanjšali z 8 oziroma 9 mesecev na 5 do 6 mesecev. Rad bi se zahvalil tudi vsem tistim, recimo gospodu podpredsedniku in vsem ostalim, za sodelovanje pri izvajanju naših dejavnosti. Sedaj pa prehajam nazaj na angliščino. Points... Pri vseh teh vprašanjih lahko povem, da smo dosegli vse to, kar smo obljubili pred približno petimi leti. Vendar, kot vsi vemo, vedno obstaja razmejitev med teorijo in prakso. In danes lahko povemo, da se kažejo pri tej politiki številni pozitivni znaki, vendar pa je treba nekatero vprašanje še razreševati. In to je prav gotovo razlog za nadaljno izmenjavo stališč glede tega, to je vezano tudi na izvajanje novega finančnega okvira. Od danes naprej je bilo sprejetih 16 partnerskih sporozumov in zelo blizu smo že sklenitvi preostanka teh sporozumov veliko operativnih programov, skoraj večino smo že oddali, prejeli pa smo tudi nekatere pripombe oziroma priporočila zaenkrat, pa je bilo dokončno sprejetih le sedem programov. Službe komisije aktivno nadaljujejo s pogajanji z državami članicami in s tistimi regijami, kjer je potrebno doseči ustrezno kakovostno raven za učinkovito izvajanje. To pomeni, da je še vedno treba upraviti veliko dela, vendar pa smo odločeni, da ne bomo žrtvovali kakovosti na račun hitrosti izvajanja tega postopka. To bi želel še enkrat povdariti. Tukaj je bolj bistvenega pomena kakovost, kot pa hitro. Če je mogoče uskladiti oboje, seveda dobro, vendar pa je prav gotovo naša prioriteta zagotovitev kakovosti in ne hitrosti. Govorimo o časovnem okviru sedmih let, desetih let in zato mislim, da moramo zagotoviti dobro programiranje za to obdobje. Obenem bi želel izkoristiti to priložnost, da se zahvalim tudi kolegom iz služb, ne samo na DG regijo, ampak tudi drugih služb. Letos ne bom govoril le o podnebni politiki, ampak tudi o drugih programih. Vsi, ki so sodelovali z državami članicami na področju operativnih programov, partnerskih sporozumov so sodelovali dobro, nobenih prekinitev ni bilo pri pogajanjih in institucije so bile vsem na razpolago. Zato smo dosegli zelo veliko napredka, še posebej avgusta. Da se vrnem še enkrat na operativne programe in partnerske sporozume, ki jih sklepajo države članice. Razvidno je, da bo ta reforma obrodila tudi določene sadove. Vedno več se financira nekatere prioritete v primerjavi s prejšnjim ciklom. Vedno več je govora tudi o energetski učinkovitosti, nizkooglični družbi, socialni vključenosti in pa podjetniški podpori. Veliko več sredstva se bo posvetilo glavnim prioritetam skoraj dve tretjini kohezijskega proračuna bo torej namenjeno tem izboljšavam. Številne regije pa so se odločile, da bodo presegle tudi minimalne regulativne zahteve, tako da bo na koncu 70 milijard evrov posvečenih podpori lokalnega gospodarstva. In ne le 23 milijard evrov, kot jih je predvidevala uredba v osnovi to je zelo impresivno. Več sredstev pa se bo posvečalo tudi posojilom, jamstvom, pa tudi drugim finančnim instrumentom, tudi nepovratnim pomoči in pa subvencijam. To bodo dobrodošli ukrepi, vendar pa je treba storiti še več za to, da bomo povečali želeni učinek kohezijske politike. Zdaj najboljši trenutek, da omenim še eno vprašanje. Razlogi morda niso tako dobri za to, vendar pa je pravi trenutek. Bistvenega pomena je namreč, da Evropa vedno več pozornosti posveča kakovosti in ravni zasebnih in javnih naložb. To pa je treba pospremiti tudi z ustreznimi zavezami financiranju teh investicij. Na koncu prejšnjega leta smo imeli kohezijski politiki zamudna plačila v vrednosti 23 6,4 milijard evrov. In to naj bi se še povečalo do konca leta. Podpora kohezijski politiki je bistvenega pomena, da se tako izognemo tudi ogroženju izdatkov za inovacije, obnovljive energetske vire, energetsko učinkovitost, da ne omenjam tukaj izobraževanja, boja proti revščini in pa socialni izključenosti. Sredstva, ki se zahtevajo v osnutku proračuna za leto 2014 in po osnutku proračuna za 2015 so potrebni za to, da upočasnimo te negativne učinke nabiranja računov na koncu leta. Sistematično pa se tako lahko izognemo tudi neplačilom upravičencem in pa neizvajanju programov. Komisija šteje na podporo Evropskega parlamenta in poziva obenem države članice, da preozamejo svojo odgovornosti in da se soočijo z neravnovesen, ko gre za samo politiko in pa institucionalno zavezo ter pa proračunske odlo proračunskimi odločitvami. Naj zaključim moje pripombe še s sklicom na odprte dneve. Mi sta iz 31 držav, pa tudi številna združenja se bo pogovarjala v več kot stotih delavnicah, pa tudi v nekaterih eh, dogodkih, ki jih financirajo podjetja, ne, ne da omenjamo več kot 300 lokalnih dogodkov, ki jim bodo potekali takrat v tem času. Od 6. do 9. oktobra naj bi se tem pogovarjali tudi pod naslovom Growing Together Smart Investment, torej skupna rast pametne naložbe. In zagotovili naj bi tudi to, da bi čim več poslancev lahko se udeležilo v teh odprtih eh, dni. To ni bilo mogoče lani in upam, da se bo leto situacija izboljšala. Otvoritveni dogodek bo potekal v hemiciklu Evropskega parlamenta. In ta dogodek bo prvič združen z tudi srečenem odbora regij in pa koter. Tukaj se bodo ponudili še dodatne priložnosti za pogovor o izgraditvi dodatnih zmogljivosti v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Dovolite mi, da se zahvalim še obema predsednikoma odbora legi gospe Breso. Hvala, da ste spremljali naše delo v zadnjih petih letih in tako veliko prispevali tudi k uspešnosti naše reforme kohezijske politike. Pozivam vas torej, da se odeležite teh dogodkov in vam obenem želim tudi koristne razprave v naslednjih letih. Ne bi smeli pozabiti, da mora nova komisija vložiti tudi prvi predlog za naslednji večletni finančni okvir in upam, da bo ta odbor že sodeloval vsaj proti koncu mandata pri tej razpravi. Tako da bo ste pripravili mojega naslednika že vnaprej za delo v prihodnih letih. Hvala. Thank you, Commissioner. As we expected... Hvala, gospod komisar. Kot pričakovano smo bili deležni veliko informacij. Povzeli ste tudi svoje uspehe in nas upozorili na nekatere težave, ki nas še čakajo. Najlepša hvala za te informacije. Na voljo imamo približno 45 minut za razpravo, za izmenjavo stališč, vprašanj. In začeli bomo z vprašanji koordinatorjev. Gospod Fernistelroj, izvolite. Najlepša hvala. No, to prav gotovo ni zaslišanje gospoda Hana. Uh, Med vsemi tistimi sestanki odbora regije smo lahko zastavljali kakršenkoli vprašanje smo želeli, dialog je bil dober in v tem odboru sodelovanja smo bili zelo produktivni. Če se spomnimo, iz kje smo prišli, celovita kohezijska in regionalna politika ni bila nekaj čisto jasnega na samem začetku. Pravzaprav so obstajale težne po bolj fragmentiranem načinu financiranja energetske politike, pa tudi nekaterih drugih področji, ki izhajajo iz strategije Evropa 2020. No in kaj smo dobili še bolj koherentno, celovito kohezijsko politiko? Dobili pa smo tudi to, če mora zapravimo Evropski strukturni investicijski sklad. In zelo pozitivno je, da so tudi sami učinki zelo jasni. To je navedeno tudi v začetku, oziroma v začetku šestega kohezijska poročila ne bi se o tem tudi pogovarjali. To je vaša zapuščina, to ste dosegli. To pa je spremljal tudi zelo pozitiven razvoj skladov za raziskave in razvoj. To je pomembno za zagotavljanje dobre delovne sile. Obenem pa moramo, tako, kot ste povedali, vlagati tudi v pametnejša, učinkovitejša, bolj zelena delovna mesta. Na kratko bi se vam želel zahvaliti za vaše uspehe. Nečesa pa nisem razumel. Vem, da prihajate iz Alp ali ste govorili o snowboardu učinku ali o snowball učinku, torej učinku snežne kepe. No, pri pomankljivosti, ko gre za plačila, gre lahko za oboje. Nisem niti dober smučer, niti dober snowboarder, vendar pa se v obeh primerih lahko zgodi katastrofa. Če imate po eni strani zahteve, po drugi strani pa pomankljiva plačila, se lahko to zaplete. Vaš kolega je med plenarnim zasedanjem povedal, da če ne odpravimo težavo s plačili, Potem bi prišlo do 40 odstotnega pomankanja do leta 2020, to je že povedala vaša kolegica. Morda lahko ta učinek snežne kepe preprečimo. Zapašalo na stran. Lepo se vam zahvaljujem za vse zaveze. Prav tako je dobro potekalo zakonodajno delo. Zelo pogosto parlament ni nasprotoval komisiji, delali smo skupaj, pogosto zelo tesno in eh, tudi s predstavniki sveta, tako da smo razvili dobro razpravo o teh vprašanjih. Ne moram niti prešteti več vseh trialogov, ki smo jih imeli v celoti, ko gre za evropske strukturne in investicijske sklade. 150-200 takih sestankov morda je že bilo, nevredno, če se spomnite kako ponavadi to prihaja, kako se to ponavadi dogaja pri splošni zakonodaji. No, upam, da bo tako tudi pri novem parlamentu, pri nasledniku gospoda Hana. In upam, da bodo novi časi po krizi prinešli tudi boljše rezultate, prav gotovo se bodo takrat pojavili tudi nova vprašanja. Torej, to je trdna osnova za prihodno rast, pa tudi za dobre odnose z državami, članicami, z regijami, z mesti, pa tudi z vsemi državljani ter združeni. Hvala. Hvala lepa, gospa Krelj. Um. Ja, najlepša hvala. Gospod komisar Han mislim, da lahko v imenu eh, celotne poslanske skupine rečem hvala lepa. Hvala za vse, kar ste storili tekom vašega mandata. Hvala za sodelovanje in hvala tudi za vašo pripravljenost, da ste bili pripravljeni zagotoviti številke in podatke za naše stališče, tudi kadar se z nami niste strinjali in mislim, da je to nekaj prav posebnega. Namreč, da ste bili pripravljeni razmišljati tudi o nasprotni strani pri pogajanjih. Videla sem, eh, kakšno podporo imata eh, svet in pa imata svet in komisija eh, pri pogajanjih in zavedla sem se razlike med načinom dela sveta in komisije ter parlamenta. Mi imamo veliko manj podpore in zato se vam zahvaljujem, da ste nas podpirali. To nam je omogočilo tudi, da smo bili kdaj uspešni, ne vedno, ampak vsaj včasih. Rada bi se vam izredno zahvalila tudi zaradi tega, ker ste nam odprli vrata na določenih področjih, recimo, ko je šlo za uspodbujanje raziskav eh, z pomočjo regionalne politike ali pa za uporabo teh raziskav v boju proti eh, podnebnim spremembam ali pa vprašanju, kako eh, naprej eh, v mestih, ali pa pri vprašanju eh, demografskega razvoja v Evropski uniji. To področje že nekaj let obravnavamo, ampak zaenkrat smo našli le malo odgovorov. Nekaj odgovorov smo v preteklih petih, petih letih skupaj vendarle našli in zato mislim, da imamo uh, dober zametek kohezijske politike, ki bi zares lahko približala regije in ki bi pripomogla k eh, rešitvi problemov naših državljanov. Pri številnih sejah, pri številnih pogajanjih, pri številnih trialogih smo sprejemali svežnje za novo kohezijsko politiko politiko in eh, glede na naš eh, koledar nam je bilo seveda jasno, da izvajanje ne bo mogoče v eh, štirih tednih. Kljub temu pa sem nekoliko zaskrbljena, moram reči, ko vidim, da je bilo odebranih le 16 partnerskih sporazumov in 7 operativnih programov in to ni krivda Evropske komisije, tega ne želim reči. Seveda morajo tudi države članice izvesti določene priprave. Ali bi lahko kot Evropski parlament kaj storili, da bi ta postopek pospešili, vsaj malo? Želimo, da bi se operativni programi pričeli izvajati v regijah, eh, kar se da k malu in eh, državljani morajo dejansko opaziti, da smo poskrbeli za konkretne spremembe. Videti morajo, da se ukvarjamo z eh, temo gospodarske in finančne krize in da imamo tudi ustrezne instrumente eh, za odgovor na njo. Instrumente, ki jih lahko uporabijo tudi regije, ki se spopadajo z to krizo. Zelo hvaležna bi vam bila, če bi lahko še kaj več povedali o tem, če imate mogoče kakšne ideje, pobude? Seveda je kakovost pomembnejša od eh, hitrosti, ampak. Zastaviti se je potrebno vprašanje, ali bi lahko regijam dali možnost, če je določen program že bil spoznan za dobrega, um, da se ta že prič, prične financirati iz uh, evropskih skladov, tudi če še ni bil odobren, uh, tako da ne nastane ta velika vrzel um, in uh, se znajdemo pač v situaciji, v kateri določeni projekti še niso zaključeni in se novi ne morejo pričeti izvajati. No, to bi bilo moje vprašanje za to zadnjo sejo z vami. Ali imate mogoče kakšno prehodno rešitev? You, Hvala lepa. Gospod Nikolson, ali želite besedo? Ne. Gospod Jakovčič. Spoštovane gospe in gospodje, dovolite mi, da vas pregovorim kot nekdo, ki je do pred kratkim sedel na drugi strani, če se tako izrazim, in sem lahko tudi imel priložnost črpati sklade Evropske unije. Bil sem predsednik Istarske regije na Hrvaškem in to do nedavnega in zato vam lahko povem, da je to, kar so povedali predhodniki, zelo logično. Rekli so, da je vaš eh, resor bil res uspešen in dejansko nam je to večkrat omogočilo pametno in kakovostno uporabo sredstev Evropske unije. Imeli smo velike projekte, imeli smo majhne projekte in želel bi reči, kot nekdo, ki je v praksi eh, izvedla veliko projektov, nekaj sto projektov, lahko vam povem, da je res se splačalo vse, kar ste naredili. In zahvaljujem se vam za iskreno sodelovanje. In upam, da bomo tako lahko sodelovali tudi v, vašem, v vaši nove funkciji. Želim pa omeniti problem, ki ga imamo. V bistvu sta dva problema. Posk treba je poskusiti in poenostaviti določene postopke, zlasti, če gre za takšne projekte, ki se večkrat izvajajo, ki se ponavljajo. Se pravi, imamo praktično identične projekte, ki jih financira Evropska unija in v takšnih primerjih bi bilo treba najti bližnico, tako da bi te projekte lažje financirali. Kot je rekla gospa Krel, To so take projekti, ki so dokazano dobri, eh, ki so že bili financirani v preteklosti. Po druge strani pa vas želimo pozoriti na še en problem, ki ga imamo in sicer gre za realizacijo skupnega projekta med Slovenijo in Hrvaško. Zaradi eh, zamud na slovenski strani v tistem delu uprave, ki odloča o projektih, sedaj vse stoji že eno leto. Denar ni problem. V tem primeru je denarja eh, dovolj, ampak ni odločitev. In sedaj sprašujem. Projekti so se ostavili. Gre za podjetja, za univerze, za inštitucije, za nevladne organizacije. Prosim, pogledajte, kaj delajo sosedje. <laughs> Če se lahko tako izrazim in pogledajte, če lahko kaj naredite, da bi malo pospešili ta postopek sprejemanja odločitev. Kaj te dejansko? Eh, so tu podjetja, regije in drugi prispevali denar, ampak sedaj tega denarja enostavno ne moremo uporabiti, enostavno zato, ker eh, naši prijatelji iz Ljubljane niso sprejeli potrebnih odločitev. In še nekaj bi želel povedati, želim vas opozoriti, ker boste, zato, ker boste s tem ukvarjali v prihodnje. Eh, v Srbiji, na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini smo doživeli zelo hude poplave in preden, pred, eh, preden eh, se začnete ukvarjati z, z samim skladom, prosim, da pogledate, kaj se je dejansko zgodilo, kakšne so posledice tega in da se boste lahko ustrezno odločali. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo podpredsedniku gospod Omar Žejo. Hvala lepa. Hvala. Eh, ne bom dolg tudi sam želim podariti, kako zelo dobri odnosi so bili med našim odborom, med našo pogajalsko ekipo v času triloga in Evropsko komisijo in eh, zlasti kako dobre odnose smo imeli z komisarjem Hanom, kajti bili ste pripravljeni prisluhniti eh, parlamentu, poslancev in zato se vam zahvaljujem. Zahvaljujem se vam pa tudi za pozornost, ki ste jo namenili eh, najbolj oddaljenim regijam. Prišli ste na teren eh, in upam, da bo ta novi veter se še nadaljeval tudi v prihodne. Več kot sto sestankov smo imeli, več kot sto sestankov triloga. Namen teh sestankov je bil prilagoditi kohezijski sklad novim izzivom, eh, V svetu, ki se neprestano spreminja, strukturna sredstva so solidarnostna sredstva, ampak omogočili smo tudi to, da so to dane sredstva, ki jih je mogoče investirati. Tako so prilagojena novim izzivom, kot so energetska učinkovitost, podnebne spremembe, eh, urbani izzivi in tako naprej. Pa še so tu še stvari, Eh, kjer je bilo nemogoče iti dlje, recimo. Lahko bi začeli razmišljati o regionalni strategiji prilagajanja podnebnim spremembam. No, to ste že omenili. Več kot 70 odstotkov prebivalstva živi v mestih in vprašanje podnebnih sprememb bo nemogoče rešiti brez eh, močnejše vključitve mest in pa regij. In Mislim, da smo v bistvu rešili bistvo, se pravi samo načelo regionalne politike do leta 2020. Ampak že sedaj moramo začeti razmišljati o tem, kaj se bo dogajalo po leto 2020 eh, v pogojih, ki jih vidimo. Že sedaj vidimo, da so pogoji zapleteni, Eh, govorimo o političnih okoliščinah, ki se tudi spreminjajo, Evropski svet je tu in glede na to, da smo soodgovorni za eh, uredbe, o katerih smo se pogajali, menimo, da bi mor morali delati do naslednjih pogajanj, tako da bo regionalna politika imela prihodnost da bo v skladu z potrebami Evropske unije. Ne bom rekel nič več, ampak še enkrat se vam želim zahvaliti za vaš partnerski odnos do nas. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Tomarđi, gospa Bana. Fin dank, ja. Najlepša hvala. Predvsej nava sem še v tem odboru in v tem Evropskem parlamentu, ampak eh, s komisarjem Hanom se poznava še iz časov Dunajske občinske politike, eh, čeprav eh, pripadava različnim političnim družinam in čeprav drugače gledava na, teme, na posamezne teme na Dunaju. Se bi vam rada zahvalila za vaše prizadevanje na ravni komisije še prav posebej, kar zadeva politiko eh, v mestih, kar zadeva dimenzijo mest. Eh, zato ste si zmeraj prizadevali in mislim, da smo zares eh, naredili velik korak naprej na tem področju. Mislim, da vloge mest nikakor ne smemo podcenjevati. Mesta so ključnega pomena za socialno kohezijo, za rast in tudi za obvladovanje krize kot smo lahko ugotovili v zadnjem poročilu poleg tega pa so mesta odgovorna tudi za celotne regije, ko gre za zagotavljanje javnih storitev. Zaradi tega mislim, da ste v zadnjih letih odigrali zelo pomembno ulogo. Govorili ste o ulaganjih 50 do 60 milijard za mesta v prihodnjem proračunskem obdobju, to je le kaplica v morje, kot vsi dobro vemo. Povsem pravilno ste dejali, kohezijska politika je politika vlaganja in zaradi tega moramo poskrbeti za to, da bodo mesta sposobna sama vlagati. Številna mesta nisto, niso več uh, sposobna Eh, povezati strategijo rasti z strategijo ulaganj. Kot veste, Dunaj je recimo močno prizadet zaradi uh, zelo rigoroznih pravil v paktu stabilnosti in uh, tako mesto ne more izvesti potrebnih ulaganj za uresničitev strategije Agenda 2020. Moje vprašanje je sledeče. V delovni skupini uh, za javne storitve se obravnava predlog investicij v javne storitve. In eh, te, ta vlaganja naj bi izuzeli iz uh, deficitne klauzule, o tem smo se pogovarjali tudi prej z predstavnikom italijanskega uh, predsedovanja. Uh, dobro poznate ta, te deficitne uh, kriterije in uh, zanima me, kako gledate torej, na vlogo javnih storitev in eh, na vlaganje ter izključitev eh, teh vlaganj iz eh, deficitnih kriterijev. Si, buonasera. Gospa Mata, najlepša hvala. Rada bi zastavila sledeče vprašanje gospodu komisarju. Glede na izkušnje, ki jih je zbral, Mislim, ali, me zanima, ali ima kakšen predlog glede nadzora nad porabo sredstev. Ne želimo, da bi se skupaj končalo pri Olafu. Številne eh, države članice zaostajajo pri partnerskih sporazumih. Ali imate kakšne predloge eh, za te države članice? Pri tem je seveda potrebno spoštovati načela eh, strategije Evropa 2020 kako lahko pomagamo tem državam članicam, da bodo pripravljene, kajti zelo pomembno je tudi, da se upošteva časovnica pri eh, dodelitvi eh, sredstev iz različnih skladov. Potem pa eh, še industrija, prihaja eh, do zapuščanja eh, velikih industrijskih eh, območij, do, odmik do odmikanja od letih in do prehoda na majhna in srednje velika podjetja. Najlepša hvala, zaključili smo s prvim krogom vprašanj, torej beseda vaša, gospod komisar. Ja, ehm, Najprej, najlepša hvala za vaše zelo prijazne besede. To, kar smo dosegli, smo dosegli skupaj. Vsi eh, ste odigrali svojo vlogo. Še prav posebej bi rad spregovoril o tem, kar je povedala gospa Krel. Prepričan sem, da bomo do konca svojega mandata, do konca oktobra, z izjemo Hrvaške podpisali vse partnerske sporazume skupnosti s Hrvaško pa bomo podpisali do konca leta. Hrvaška je veliko nadoknadila, moram povedati. Prepričan sem tudi, da bomo do konca leta pričeli eh, z, oziroma se bomo dogovorili o več kot polovici operativnih programov. Potem pa podporni ukrepi z vaše strani. Zavedati se moramo, da so partnerski sporazumi novost za vse. In so ti partnerski sporazumi vodili v spremembo razmišljanja, eh, morali smo sodelovati na horizontalni ravni, tudi druge službe so morale pristopiti in pomagati. In tudi v državah članica, ki je seveda moralo priti do premika do večjega sodelovanja med ministrstvi, pa tudi med regijami. Zato mislim, da smo lahko zadovoljni s tem, kar smo dosegli, glede na časovnico in glede na kakovost. Kaj ti to je povsem nov projekt? Seveda v državah članicah obstaja tendenca, da uporabijo izgovor prožnosti in se na ta način izognejo svojim obveznostim. In to seveda vodi oziroma je vodilo v podaljšano razpravo. Na koncu smo bili vendarle uspešni. rad bi vas opozoril na sledeče. Zagotovo lahko poskrbimo za individualne povratne informacije glede na regije, na mesta, ampak poudariti moram, da projekti še ni bili vzeti dovolj resno. Situacija se izboljšuje iz dneva v dan, ampak eh, tudi to eh, je novost in na številnih področjih zahtevamo od mest in regij strategijo. In regije imajo možnost, da še zmeraj predložijo strategije, ki so jih eh, pripravile. Prepričan sem, da bo tudi moja naslednica to jemala zelo resno in da se bo o tem razpravljalo tudi v prihodnosti. Strategije je potrebno preveriti, eh, kar zadeva kakovost in pa trajnost. Če si ogledate plačilne tokove v državah članicah, potem lahko vidite, da da je bil pretok sredstev razmeroma uh, stalen v preteklih letih. Velika večina plačil uh, pa se še zmeraj nanaša na obdobje 2007 do 2013. In uh, ta plačila bo potrebno izvesti do konca leta 2015, in jih dokončno poravnati do leta 2017. Prihodne leto pa bi lahko pričeli z plačili za naslednje obdobje. Obe obdobji se torej prekrivata. In to se že navezuje tudi na zadnje vprašanje. Seveda lahko regije že pričnejo pripravljati projekte, kaj ti. Te vse te spremembe se odvijajo že leta. In tudi eh, tam, kjer še nismo ničesar podpisali, imamo natančno predstavo o tem, kako naj bi programi izgledali. In določeni programi, ki zaenkrat predstavljajo šele osnutek, bodo na koncu podpisani in to že vsi vemo. Torej, mislim, da imamo v regijah eh, dovolj strokovnjakov, eh, da vedo, ali je določen program sprejemljiv. Torej, z tega vidika ne bi smelo biti nobenih težav. Rad pa bi izkoristil to priložnost tudi za to, da poudarim, da zelo dobro vemo, katera področja so problematična, ampak se, v tem trenutku se je potrebno posvetiti predvsem temu, da dobro zaključimo obdobje oziroma program, programsko obdobje 2007 do 2013, da sredstva dobro izčrpamo. Obstaja namreč tudi tveganje, da določena sredstva ne bi bila izčrpana. Zato je pomembno tudi, eh, da zagotovimo kakovostno upravo. Da se vrnem k vprašanju eh, Hrvaške. Veliko možnosti je, kako poenostaviti postopke. Vidimo lahko, da države članice še vedno poskušajo stvari prilagoditi, da imajo do, eh, dodatne ravni zahtev. To imenujemo golden plating, potem smo tudi uvedli eh, načelo enotne revizije. Se pravi, če eh, obstaja določena stopna zanesljivosti, če smo prepričani, da je bila revizija kakovostno izvedena, potem poskušamo eh, zmanjšati tiste revizije, ki jih delamo na koncu pri dobitniku sredstev pri večjih projektih pa imamo uh, strukturo Jaspers. Ta pa naj bi omogočila prosilcem, da to strukturo uporabijo, kajti ta struktura omogoča dobro pripravo večjih eh, projektov in v novi finančni perspektivi bo komisija lahko se zanašala na Eh, sodbe, ki bodo izhajale iz Jasperja oziroma ocene, ki bodo narejene na podlagi eh, Jasper in nam ne bo treba eh, izvajati še ene ocene. Z drugimi besedami, tako bo mogoče pospešiti postopek ocenjevanja za konkretne projekte. No, Kar pa zadeva drugo vprašanje, ravno kar skušam, skušamo oceniti, dru, eh, torej kar zadeva vprašanje eh, poplav, ravno sedaj ocenjujemo prošle, ki smo jih dobili od Hrvaške, pa tudi od Srbije in Bosne in Hercegovine. To sicer spada v uredbo eh, o solidarnostnem skladu, ampak eh, Organizirana je bila tudi konferenca donatorjev in izkazalo se je, da bo mogoče približno 100 milijonov dolarjev nameniti Bosni in Hercegovini za odpravo škod po poplavah in za ponovno izgradno infrastrukture in, eh, kot sem rekel, odpraviti posledice teh poplav. Um. Kar pa zadeva mesta, k temu nimam ničesar dodati. Če želimo doseči cilje strategije Evropa 2020, potem eh, moramo začeti z izvanjem teh ciljev v mestih. Zelo zanimiv je eksperiment v Italiji, ki se nanaša na mestna središča. Zelo zanimivo bo spremljati, kako se eh, bo to izvajalo v praksi, kar zadeva obseg vlagan, je potrebno povdariti da nimajo vse države enakega ustavnega okvira. Določene države članice so še zmeraj organizirane izjemno centralistično, kot recimo eh, Nemčija, Italija oziroma eh, Nemčija, Italija, Španija so pri tem izjeme. Eh, v Franciji in v baltskih državah eh, pa za občine velja prepoved, da bi se zadolževale. Tako da je težko izvajati tudi načelo eh, makroekonomske pogojenosti, kajti občine imajo občutek, da bi eh, lahko bile žrtve eh, višje ravni. tako da je Italija uvedla investicijsko klauzulo. Javno vlaganja, ki se financirajo z eh, strukturnimi sredstvi, se ne bi smela uračunavati v eh, mastrijske kriterije oziroma v izpolnjevanje leteh. To je bil torej predlog Italije, ampak države članice imajo različne poglede. mislim, da se bomo morali z tem vprašanjem ukvarjati. Ampak mislim, da lahko tukaj pride do izjemno različnih tolmačen, kar zadeva javna vlaganja namen je ena stvar, ampak uh, hudič se kot pogosto skriva v podrobnostih. In uh, težko je določiti pavšalno vsoto za ulaganja. Seveda pa potrebujemo tudi za rešitev tega vprašanja podporo držav članic mislim, da se moramo osredotočiti na tiste elemente, ki so že na voljo, pa so se v razpravi morda izgubili. Moj najdani kolega Oli Ren je podal pobudo za majhna in srednje velika podjetja, ki omogoča že danes vzpodbujanje majhnih in srednje velikih podjetij iz eh, strukturnih eh, sredstev in sicer eh, z strani Evropske unije. Tukaj ni potrebno sofinanciranje držav članic. Financiranje v to odstotni meri prihaja z ravni Evropske unije. Potem pa slišim, da imajo v številnih državah članicah majhne in srednje velika podjetja težave z dostopom do eh, sredstev. Zato eh, lahko rečem, le naj si še enkrat ogledajo eh, to možnost. To pobudo za majhna in srednje velika podjetja, kjer je mogoče pridobiti strukturna sredstva za majhna in srednje velika podjetja v 100 desetih odstotkih za ravni Evropske unije. Sedaj pa še kolegici iz Italije. Potrebujemo tako industrijo, kakor majhna in srednje velika podjetja. Potrebujemo zdravo ravnotežje. Namreč oba elementa se dopolnjujeta. Določili smo ključne tehnologije za Evropo, nadaljni pomembni korak pa je eh, razmisliti o tem, kaj te ključne tehnologije pomenijo in kakšne bodo posledice. In sicer govorim tukaj o finančnih, kakor tudi o pravnih posledicah. Najlepša hvala. You, hvala lepa, gospod komisar. Imamo še nekaj minut na voljo. In Kar nekaj kolegov je, ki so si želeli postaviti vprašanja o komisarju. Prosim vas, da ste čim bolj kratki, tako da boste vsi prišli na vrsto in da bo eh, komisar imel, odgovor za, eh, imel čas za odgovor. Ja, no, Hvala lepa, gospod predsednica. Žal mi je, da imamo tako malo časa. Eh, rad bi izpostavil številne točke, ampak se bom moral osredotočiti na tri ali štiri. Najprej eh, bi se rad eh, pridružil zahvali poprejšnjih kolegov. Odlično smo sodelovali gospod komisar. Včasih eh, je bilo tako, da je komisija raje eh, prisluhnila svetu kot parlamentu, vi pa ste spremenili eh, ta odnos in ste spoštovali parlament kot svo zakonodajalca. To ni nekaj samoumevnega. Omenjen je bil že uspeh, ki je bil dosežen, kar zadeva vključitev mest v eh, našo politiko. Eh, poleg tega je bilo omenjeno, da smo rešili kohezijsko politiko kot takšno. Pred petimi leti to ni bilo samo umevno. Zanima pa me, kako je z izvajanjem. Govorimo o partnerskih sporazumih, eh, govorimo o kodeksu obnašanja, ki so ga države članice podpisale in zavezale so se tudi k upravljanju na več ravneh eh, in k vključitvi mest. Kolikor vem, eh, v številne države članice tega ne spoštujejo. Možnosti niso eh, dovolj izkoriščene in zaradi tega mislim, da bo države članice potrebno upozoriti na njihovo zavezo. Potem je tukaj vprašanje proračuna. Jean-Claude Juncker je obljubil program v višini 300 eh, milijard evrov, ali je vključena tudi kohezijska politika ali ne. In še vprašanje neporavnanih plačil iz preteklih let. Nisem tako zelo optimističen, da se bo to v prihodnih letih izravnalo, kajti eh, videli smo v preteklih letih in to ste spostavili tudi sami, eh, da eh, številne države članice niso izkoristile svojih eh, možnosti. Svet eh, kar naprej nadgrajuje pooblastila, kar zadeva prevzem obveznosti. Tukaj gre za urivanje določenih sprememb skozi zadnja vrata, predvsem na področju strukturne politike. Kohezijska politika eh, bi tako lahko postala politika z velikimi načrti, ki pa jih ne bo moč izvesti. Komisija in parlament sta nadgradila tudi eh, pristojnosti, eh, kar zadeva ozemelsko sodelovanje, sedaj pa prihajam k vašim novim pristojnostim in sicer eh, k sosedski eh, politiki in k širitveni politiki. Ali eh, boste tudi tukaj upoštevali dimenzijo regionalnega sodelovanja? Vemo, kakšna je situacija v številnih sosednih državah. In instrument, ki uh, krepi uh, države, ki mejijo na Evropsko unijo, bi morali vsekakor izkoristiti. Najlepša hvala. Uh, hvala lepa. Gospod Von. Uh, hvala lepa. Tako kot drugi se tudi sam želim zahvaliti komisarju zlasti za način, kako je v zadnjih petih letih uh, Eh, branil regionalno politiko. Imeli smo skupino držav, ki smo se imenovali prijateljice kohezije, ampak seveda niso vse vključene v to. Prav tako se vam zahvaljujem za pomoč Walesu v zadnjih petih letih in kar nekaj dni ste preživeli eh, tam, eh, večkrat ste obiskali Wales, podprli različne projekte in še enkrat najlepša hvala in v prihodnje boste vedno dobrodošli pri nas v Walesu. Vprašanje se nanaša na partnerske sporazume. To bi morali biti partnerski sporazumi. To pomeni, da bi morale biti vključene tudi lokalne in regionalne oblasti. In eh, ali se je, na primer, uporabljal tudi eh, kodeks eh, ravnanja ali države članice samo eh, Eh, govorijo, pa nič naredijo. To bi morali tudi eh, premisliti. In mislim, da bi morali imeti pristop od spodaj na vzgor. Potem eh, je tu še možnost novih mehanizmov, kako vključiti lokalne oblasti in pospešiti investicije. In zanima me, ali države članice dejansko znajo uporabiti te nove mehanizme oziroma ali samo govorijo o tem. Hvala lepa. Gospod Blanko Lopes. Eh, muchas gracias, eh, presidenta. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar, za upravljeno delo. Se opravičujem, ampak. Žal mi je, ne strinjam se s tem, kar ste rekli na začetku svojega govora, da moramo biti vsi ponosni na se, ampak eh, to, kar vidimo, je večja brezposelnost, neenakosti so vedno večje, revščine je več in eh, eh kohezije je mn in zato mislim, da nihče ne more biti zadovoljen eh, z svojim delom torej nihče od tistih, ki so odgovorni za kohezijo. Ukrepi, ki so bili sprejeti, so imeli ravno obratne učinke na nekatere države. Povečali so neenakosti, povečali so revščino. In mislim, da bi Evropska unija morala tudi razmisliti o tem, kaj je storila. E, imam sicer e, nekaj upanja e, za investicijski e, program 300 milijard gospoda Junkarja, Ponavljam pa, ne moremo biti zadovoljni s tem, kar smo naredili. E, V Evropi smo priča večjim neenakostim. E, to je vse v nasprotju z načeli, ki so jih branili e, očetje ustanovitelji Evropske unije. Ne bom omenil nekaterih držav, ampak to, kar se tam dogaja, je zelo neospodbudo. In lahko se zgodi, da bomo izgubili celo generacijo, generacijo najmlajših, najbolje kvalificiranih ljudi v naši zgodovini, ravno zaradi teh neenakosti. E, In želim, da mi odgovorite na naslednje vprašanje. Ali je komisija prepričana, da je politika varčevanja eh, nekaj, kar vpliva na eh, neenakost v Evropi, zlasti mislim tu na države, eh, kjer je bila prisotna trojka. Kako so te politike varčevanja kompatibilne z strategijo 2020, katere namen je zmanjšati neenakosti? Gospod Bogovič. Ja. Hvala za besedo. Eh, gospod komisar, eh, sam sem nov v parlamentu, v Evropskem parlamentu, sem pa v letih 1998 do sedaj bil zelo aktiven tako v lokalni politiki kot 13 let kot župan, tudi poslanec, eh, minister v slovenski vladi. Zato tudi z moje strani iz terena priznanje vašemu delu, priznanje kohezijski politiki. Eh, zagotovo lahko trdim z vso odgovornostjo, da je kohezijska politika na različnih področjih, od okoljske infrastrukture, prometne infrastrukture, razvoja dejavnosti, kot so turizem, eh, uvedba širokopasovnih povezav na podeželju učinkovite rabe energije in podobni ukrepi da so bili usmerjevalci razvoja v državah še posebej v času krize je se dejansko so bila sredstva iz kohezijske politike v sloveniji velika večina vseh virov ki smo jih v javnem sektorju lahko vlagali in tudi usmerjali in naredili neko agendo razvoja v sloveniji zato z veliko zaskrbljenostjo opazujem vse to da imamo približno še eno tretjino neporabljenih sredstev in da Slovenija še nima podpisanega partnerskega sporazuma. Veseli me vaša napoved, da bo to do konca oktobra zaključeno in v tej smeri šel moj apel, da se res naredi vse, da tudi države vlade naredijo svoje, da jim s pomočjo komisije, pa tudi po potrebi se z veseljem vključim sam v ta postopek, da pride do te realizacije perspektive dva tisoč sedem dva tisoč trinajst predvsem pa tudi do podpisa partnerskega sporazuma in operativnih programov. za bodoče želim da se še vedno ohranijo inštrumenti tehnične pomoči ki pridejo državam zelo prav na drugi strani pa tudi da se pri kohezijski politiki ohranijo še vedno ti osnovni ukrepi kot so izgradnje prometnic samo če tu naredimo povezavo od avstrijske koroške preko slovenske koroške vse do kvarnerja tako imenovana tretja razvojna os je ena od ključnih razvojnih osi, ki naredi razvoj posameznim oddaljenim pokrajinam, prav tako pa tudi poveže dežele, kot so Avstrija, Slovenija in Hrvaška med sabo. Hvala za vaše delo in veliko sreče na novem izzivu vam želim. I'm sorry. Thank you. Mr. Buščinaro. Spoštovani gospod komisar, Toliko zasluženih priznanj ste že slišali in dovolite mi, da tudi sam izražim svojo hvaležnost za izjemno sodelovanje, ki smo ga imeli z vami v zadnjih petih letih. Še posebej bi vam želel povedati vam in vaši skupini Igor Martino in pa Petru Berkovicu da smo z dobrim partnerstvom uspeli spremeniti obliko, pa tudi vsebino kohezijske politike. Naj se sklicujem na tri najpomembnejše točke. Vrčevanje z energijo. To je zdaj še kako aktualno, še posebej zaradi krize z Rusijo. Potem instrument za povezovanje Evrope kako je Evropski parlament spremenil svojo filozofijo in način izvajanja te politike. To je izjemno. Potem pa še zadnje izboljšave institucionalnih in upravnih kapacitet. Mislim, da je komisija tukaj res izrazila tisto pravo pozornost in tudi uporabila vsa sredstva za to, da se to izboljšilo. Zdaj pa imam naslednje vprašanje. Kako zdaj, ko zapuščate svoj položaj, ocenjujete zmožnosti držav članic, da uporabljajo možnosti instrumenta za povezovanje Evropa. Torej do konca decembra 2016, potem pa od januarja 2017. Še enkrat se vam zahvaljujem za to, da ste podprli tudi predlog romunskih pristojnih organov za oblikovanje in izvedbo integriranega pristopa projekta Donava Delta. To je še kako pomembno za nas, kot tudi za preostanek Evrope. Najlepša hvala. Hvala. Gospa Breso. Grazie, grazie komisarju. Najlepša hvala, gospod komisar. Hvala lepa tudi v mojem imenu za vso delo, ki ste ga opravili in vso srečo pri eh, opravljanju vašega dela v prihodnosti. Čaka vas nova naloga. No, Sedaj pa še vprašanje, tako da prisluhnemo še vašemu mnenju ob koncu mandata. Kako gledate na usklajevanje različnih regional, regionalnih strategij in kohezijske politike? Kaj ti moj občutek je ta, da imamo po eni strani načrtovanje eh, določenih politik, po drugi strani načrtovanje drugih. Kaj pa usklajevanje ali obstaja dejanski pretok sredstev eh, za uresničevanje makroekonomskih regionalnih strategij ali pa še ostajamo pri besedah ali zgolj načrtujemo programe, ne prihaja pa dejansko do črpanja sredstev. Najlepša hvala, gospod Balkesa. Hvala gospod predsednica, gospod komisar. Ne bom govoril o partnerskih sporozumih ali pa o izdatkih. Tako kot številni drugi kolegi sem tudi sam nov v tem parlamentu, vendar kot veste in kot je povedal tudi že gospod Han, sem 19 let deloval v odboru regij. Potem pa mi je bilo v veliko čas tudi predsedovati te institucije. Zato se je gospod Han navedel tudi to, kar navezal tudi na to, kar je povedal gospod Breso in nekateri drugi. In se nam je zahvalil, da smo sodelovali z njim v zadnjih petih letih. Gospodu Hanu kot tudi poslancem bi želel povedati, da z vami ni bilo težko sodelovati v tem obdobju. Pravzaprav je bilo sodelovanje enostavno, enostavno pa je bilo zaradi tega, ker se nam je zdelo, da je vse skupaj potekalo v duhu sodelovanja, komisar izrazil tudi veliko razumevanja do regij in pa mest. Kot primer lahko navedemo že primere poplav na Hrvaškem. Lahko vas pa opozorim tudi na to, kar se je zgodilo v moji regiji, v Mursi, v Španiji in pa tudi v območju Lorke. To je ime španskega pesnika, kot tudi ime tretjega največjega mesta v Mursiji. In leta 2011 je to mesto utrpelo uničujoč potres, ki se je šel številnimi smrtnimi žrtvami. Obenem pa je bilo uničeno tudi to zelo zgodovinsko bogato mesto in pa zapuščina tega mesta. Sredstva so bila takoj na voljo, s temi sredstvi smo lahko takoj pomagali prebivalcem tega mesta v teh težkih trenutkih. In lahko povem, da je gospod Han poskrbel za to, da so bile ta sredstva takoj na voljo za uporabo solidarnostnega sklada. Tega ni storil le zaradi politične odgovornosti, ampak je s tem izkazal tudi človeško odgovornost. Pokazuje, kakšno je sodelovanje v duhu sosedskih odnosov. Obiskave tudi mesto Lorka, regijo Mursija, se pogovoril s prebivalci tega območja in pomagal tudi svojimi prijaznimi besedami. Tako, spoštovani gospod komisar, ne bi želel govoriti toliko o koheziji ali pa o industrijski konvergenci. Raje bi se vam zahvalil in izrazil tudi vse priznanje za odlično upravljeno delo. Prav tako želim veliko uspehov v prihodnosti in prav gotovo se mi bodo tudi drugi pridružili pri temu. Najlepše hvala, gospod Eterik. Um, Najlepša hvala. Ena od vprašanj, s katerim se bomo morali soočiti v Združenem kraljestvu, je to, da razložim, kako stvari delujejo. In eh, gre za nekaj, kar me pogosto sprašujejo. Pri tem odgovoru pa sem tudi sam uh, dosti krat zmeden. Sam sem bil prej podjetnik, eh, nisem bil politik. In ko govorite o tem, da se dostopa do določenega proračuna, govorimo o 23,4 milijardah evrov eh, iz prejšnjega leta, ki jih še vedno ni na voljo, še vedno pa se ti projekti nadaljujejo. Če bi se to zgodilo v svetu podjetništva, bi verjetno vaš šef eh, postal zelo razburen ali pa bi morali celo se posloviti od svojega dela. Zdaj pa se tukaj pogovarjamo tudi o nekakšnih drugačnih scenarijih. Ko se odločamo glede proračuna ali tukaj obstaja nekakšna povezava, vsaj v miselnih procesih med tem, zakaj so sredstva na razpolago in zakaj jih želite porabiti. Ali pa se najprej kar zagotovite nekakšna pošaljna sredstva, potem pa se pogovarjajo o tem, zakaj jih porabiti. Najlepša hvala, kolegi in kolegice, za vsa vprašanja. Gospod komisar, imate manj kot deset minut, da odgovorite na vsa ta vprašanja. Še eno vprašanje? Da, se upravičujem. Najlepša hvala, gospod predsednice. Želel sem zastaviti samo eno vprašanje vprašanje za komisarja. Kakšno je vaše mnenje glede metode razvoja na osnovi delovanja skupnosti? Kako se to predstavljate v naslednjem proračunskem obdobju? Kolikor vem, komisija spodbuja to metodo delovanja na lokalni ravni in zanima me, kaj, menite o metodi CLDE? Ali naj bi se ta bolj pogosto uporabljala v prihodnosti? Sicer pa vam želim veliko uspeha pri vašem nadaljem delu. Najlepša hvala. Še kdo? Nobene intervencije več. Torej, zdaj pa vaši odgovori. Izvolite. Najlepša hvala. Najprej nekaj o upravljanju na več ravneh. O tem so govorili številni poslanci in poslanke. Ta koncept smo prvič uvedli v naše uredbe, v naše zakonodaje. Lahko si predstavljate, da izvajanje te zamisli ni čisto enako v vseh državah članicah. Vse je odvisno znova tudi od ustavnega ustroja posamezne države članice. Kljub temu, smo to idejo uporabljali veliko več, kolikor sem sam pričakoval. Luke van der Wanda, eden od eh, nekdanjih predsednikov odbora regije, je bil prav gotovo zaslužen za to, da se je ta koncept uveljavil. Bil je eden od pionirjev pri uvedbi koncepta upravljanja na več ravnih in od njega lahko pričakujemo tudi poročilo. Prosil sem ga, da takšno poročilo oblikuje vsaj do konca leta, zato da bomo lahko vzdrževali ta zanos tudi v razpravah Evropskega parlamenta. Gre za nekaj novega, za svežo idejo in na osnovi tega poročila boste lahko nadaljevali z delom, predvidevali, predvidevali tudi nekatere rezultate, ki ne bi se pojavili v naslednjem programskem obdobju. Seveda moramo graditi na osnovi tega že upravljenega dela in ne moremo pričakovati, da bodo posod stvari ostale nespremenjene. Splošno gledano pa so države članice izrazile interes za to zamisel in tudi začele spoštovati to zamisel. Potem pa še teh 300 milijard evrov. Strukturni skladi seveda bodo imeli pomembno ulogo pri izvajanju te politike. Drugi del pa je močno vezan tudi na ulogo Evropske investicijske banke, ki ne bi zagotovila dodatno financiranje obenem pa gre tudi za to, kar sem povedal pri, svojih, pri svojem uvodnem nagovoru, v katerem sem resnično pozval države članice, da bolj izkoriščajo priložnosti, ki jim jih ponujajo finančni instrumenti, tako da se doseže prave učinke na vseh ravnih. In eh, morda bi lahko predvideli, da bi v naslednjih treh letih zagotovili celo več kot 300 milijarde eh, evrov. Nekateri kolegi in kolegice ste govorili tudi o proračunu. Kako naj enostavno pojasnim zelo zapleten način uporabljanja našega proračuna, no bistvenega pomena je to, da ločujemo med plačili in zavezami. V tem smislu smo popolnoma skladni z celotno zakonodajo in določbami. Prihaja pa do vedno večje vrzeli med zavezami in plačili. Še posebej zaradi dejstva, ker smo v novo finančno obdobje uvedli koncept N plus 3, pa tudi letne proračunske pragove oziroma plačilne pragove. Ma gre za vprašanje razumnega finančnega upravljanja, kot pa za vprašanje spoštovanja političnih zavez in sporazumov, ki smo že sprejeli. Ko se zgovorimo glede večletnega finančnega okvira, se določi tudi letni proračun, ki pomeni razporeditev na večletno programiranje. In ta proračun bi moral odražati sporazume za celotno proračunsko obzobje. In eh, povedati moramo, da seveda je to težko doseči. In to ne bo učinkovalo le na strukturne sklade, ampak na tudi različne proračunske postavke, horizont 2020, obzore 2020, kmetijstvo in tako dalje. Proračun vpliva horizontalno na vse politike. Gre torej za nekaj, kar ni specifična težava vezana na naše področje, ampak prihaja do te težave pri vseh politikah, kjer se izmenjuje sredstva za državami članicami. In eh, tukaj bi vas prosil, da posredujete to sporočilo tudi vsem državljanom Evropske unije. Imamo proračun in iz tega proračuna šest odstotkov teh sredstev evropske institucije porabijo tudi za, za plače, za stroške računskega sodišča in tako dalje. Tekoči stroški evropskih institucij pa znašajo manj kot 6 odstotkov evropskega proračuna. In več kot 94 odstotkov evropskega proračuna se uporabi za izvajanje dejavnosti v državah članicah manjši del, delež teh 94 odstotkov za dejavnosti, ki se izvajajo izvan Evrope, več kot 24 odstotkov pa za projekte. In to je nekaj, na kar smo lahko vsi ponosni. Sprašujem se, ali tako imenovane profitne organizacije ali pa podjetja lahko trdijo, da lahko zagotovijo takšno razmerje med eh, operativnimi stroški in pa tekočimi stroški. In eh, v tem smislu ne prosimo za dodatne sredstva za naše osebe ali za infrastrukturo, prosimo za sredstva, s katerimi bomo poplačali tistim, ki so že vnaprej nekaj financirali. In tukaj v prvi vrsti govorimo o zasebnikih o podjetjih, o končnih upravičencih, ki čakajo na plačila. In ti so prav gotovo v določeni nevarnosti, da bi prišli tudi v situacijo, kjer bi bankrotirali zaradi takih plačilnih zamotina. Zato vas prosim, da razumete tudi moj poziv k temu, da se določene stvari spoštuje, zato da zagotovimo dober proračun. Prav gotovo me boste razumeli, če se nekoliko bolj razgovorim glede tega vprašanja. Sem precej emocionalen, ko gre za takšne stvari. Tega se moramo zavedati. In pa še to, kar je povedal gospod Von, no, tega ni več z nami. instrumenti, ki jih imamo na voljo, se uporabljajo na različne načine, odvisno od različnih struktur, pa tudi zamisli držav članic. Splošno gledano pa smo zelo zadovoljni z njimi. Potem pa še gospod Blanko Lopez. Težko je povedati, kaj bi se zgodilo, če strukturni skladov ne bi imeli na voljo. Nekaj pa lahko povemo. Pred krizo so strukturni skladi znašali 7 odstotkov vseh javnih naložb po vsej Evropi. In eh, po krizi, upam, da zdaj že lahko govorimo o obdobju po krizi, pa strukturni skladi štejo že 20 odstotkov vseh javnih naložb po Evropi. To je torej že trikrat več kot v obdobju pred krizo. In to jasno kaže na to, kako pomembno ulogo so imeli strukturni skladi. pri dopolnitvi tega, kar je zmanjkalo na ravni zasebnih nalož, če govorimo o 600 tisočih novih delovnih mest, ki so bili stvarjeni in pa 1,4 milijona, ki naj bi jih dobili po koncu novega zakonodajnega cikla. No, prav gotovo s tem ne bomo čisto izravnali tudi izgube delovnih mest, vendar pa mislim, da je to prav gotovo konkreten prispevek k blašitvi učinkov krize. Še enkrat pa lahko povem, da je mogoče doseči še več. Obenem še enkrat pozivam države članice. Veliko smo govorili o teh pobudah. Za enkrat smo zagotovili pa le 25 odstotkov teh šestih milijard. Vsi govorijo o brezposelnostih mladih, o brezposelnosti mladih in tako dalje. No, vseeno se moramo zavedati, da se nekaj denarja le zagotovi. Zaenkrat pa se črpa le ena četrtina teh sredstev. To je prav gotovo velika težava in v tem primeru mislim, da se moramo obrniti na tiste, ki so odgovorni na nacionalni ravni za to, da se sredstva ustrezno uporabljajo. Bolj splošno gledano pa gre tukaj za pametno specializacijo, za razširitev samega obsega podjetniških dejavnosti. Nima nobenega smisla usposabljati posameznikov, če nimamo na samem terenu za to zagotovljenih dovolj delovnih mest. S tem se moramo soočiti in v naslednjih letih sem pripričan, da bomo videli tudi pozitivne učinke politike, pa tudi veliko več poslovnih priložnosti. Bo. Potem pa še kolega Boštinaru. Lepo se vam zahvaljujem za prijazne besede, zahvaljujem se tudi drugim. Splošno gledano sem prepričan, da bo upravljanje vedno boljše, seveda bomo vlagali tudi v novo finančno perspektivo, več kot 4 eh, milijarde evrov za dodatne izboljšave, tudi pri javni upravi. To torej je visoka prioriteta in Mislim, da se lahko zanesemo tudi na našo administracijo, da bo spoštovala vse zahteve. Potem pa še makroregionalna strategija. Naše prve ocene kažejo na to, da države članice prav zarežen, kako predvidevajo makrogospodarske strategije in tudi dodeljujejo določena sredstva za projekte, ki sodijo v okvir makroregionalnih strategij. Znova se vam zahvaljujem za vse prijazne besede. Pri raziskovanju sicer ne vem, kaj ste želeli povedati s temi komentarji, vam pa lahko zagotovim, da naj bi v novem finančnem obdobju, proračunskem obdobju zagotovili tudi tesno sodelovanje med eh, tistimi, ki delajo v strukturnih skladih in pa raziskovalci tudi v državah članicah to je področje, kjer se moramo še veliko naučiti. Uporabljajo se različne filozofije, pristopi, izkušnje. Kljub temu pa mislim, da bomo na nek način prisiljeni poiskati skupne rešitve, tako da bomo izboljšali naše delo in da bomo začeli odpravljati tudi eno večjih evropskih pomankljivosti. ter na ta način premostili vrzel med raziskovalnimi rezultati in poslovnimi priložnostmi. Tukaj je torej treba doseči ta potreben napredek, sem pa pripričan, da so instrumenti, pa tudi sredstva, ki jih imamo na voljo, dovolj, zato da bomo to dosegli, če bomo dovolj pametni, pa tudi dovolj trmasti, to moram povedati, da bomo do konca pripeljali naše zamisli in da bomo tudi izvajali to glede, česar smo se dogovorili. Znova se vam torej zahvaljujem za to zelo plodovito sodelovanje, za vsa ta leta sodelovanja z vami in upam, da boste po mojem odhodu potočili več kot eno sozo. Najlepša hvala. Thank you, Commissioner. Allow me on behalf... Najlepša hvala, gospod komisar, v imenu vseh članov tega odbora, se vam zahvaljujem za vaš osebni prispevek, za to, da ste obranili, da ste razvijali, da ste poskrbeli za izvajanje regionalne politike. Cenimo vaše delo in vam želimo veliko uspehov pri opravljanju dožnosti v prihodnosti. Najlepša hvala. S tem zaključujem javni del tega sestanka. In prosim vse, ki se ne boste odeležili sestanka koordinatorjev, da zapustite prostor. To bo sestanek brez navzočnosti javnosti. Zelo malo časa imamo na voljo. Ja,